Dobro jutro, kolegice in kolegi. Predlagam, da začnemo in zato vas prosim, da zasedete svoja mesta. Kolegice in kolegi, začenjamo se skupnim zasedanje odborov Libe in FEM. Tema bo trgovina z ljudmi pozdravljam Eva Brit Svensson, mojo sopredsedojočo, skupaj bova vodili to sejo. Na hitro naj vas spomnim na to, kaj je naš eh, predmet razprave. Prejšnji mesec je komisija dala na mizo predlog za eh, preprečevanje trgovine z ljudmi in za eh, zaščito prič pardon, žrtev, eh, s tem se razveljuje direktiva iz leta 2002. Sedaj je to skupna pristojnost obeh naših odborov in zato je bila sprejeta odločitev, da bomo imeli eh, skupni postopek na podlagi pravila 51 eh, našega pravilnika. Zato smo danes skupaj v tej dvorani. Zakonodajni postopek na podlagi marčovskega predloga Evropske komisije se nadaljuje. 10. junija je eh, potekal seminar o tej temi in danes imamo tu eh, dva pripravljalca oziroma dve pripravljalki mnen iz eh, obeh odborov in sicer sta to gospa Ana Hed iz našega odbora in eh, gospa Edith Bauer iz odbora FEM, odbora za ženske zadeve. Eh, rok za predloge sprememb je 22. juli opovdne in eh, orientacijsko glasovanje pa bo potekalo 2. septembra. Razen, če bi gospa Svensson ne želela še kaj dodatno povedati k temu, kar sem rekla, bi povabila obe eh, so poročevalki, da predstavita svoje poročilo. Gospa Hed. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti vsem za odlično sodelovanje pri pripravi tega predloga za novo zakonodajo ki bo urejala uh, trgovanje z ljudmi. Zahvaljujem se gospod uh, eh, Bauer, Klaudijo iz odbora Libe, potem se zahvaljujem sekretarjatu in tudi našim asistentom. Res smo zelo veliko naredili. Z gospod Bauer sva pripravili osnutek poročila. So Delovanje na podlagi pravila 51 je potekalo zelo dobro. Naše poročilo je bilo narejeno na podlagi rezolucije, ki smo jo sprejeli decembra. Meni se zdi najpomembnejše preventivno delo, zato bi se tudi v zakonodajnem predlogu moralo preventivi dajati več podarka. Trgovine z ljudmi ne bomo nikoli rešili, če ne bomo rešili eh, vprašanja eh, na strani povpraševanja, ne glede na to, eh, kako govorimo o tem problemu ta predlog lahko zmanjša popraševanje, zato ker predvideva više kazni in eh, boljše postopke za zasek predstav, sredstev. V našem predlogu je predvidena višja minimalna in maksimalna kazen od 5 do 10 let, sedaj je pa ta eh, kazen od 6 do 12 let oziroma zaporna kazen. Potem so tudi enostavnejši postopki za eh, zasego sredstev eh, kriminalcev in ravno tako pa potrebujemo boljše oblike zaščite žrtev. Ko gre za otroke, moramo najprej imeti pred očmi interese otrok. Eh, tisti, ki so najbolj trgovini z ljudmi, morajo imeti možnost dostopa do pravne pomoči, ne glede na to, ali so eh, del eh, kazenske preiskave ali ne. Boljša zaščita žrtev je edini način, kako bomo lahko učinkovito preganjali trgovce z ljudmi. Če se želimo učinkovito soočiti s trgovino z ljudmi, moramo upoštevati tudi vidik migracij. In zato smo izboljšali oziroma razširili pravno podlago za to direktivo. V predlaganih predlogi sprememb se omenja tudi okvirni sklep o dovoljenju za prebivanje za državljane tretjih držav, eh, ki so eh, bili žrtve trgovine z ljudmi. Potem je še tu načelo non reformant. EU ne sme nikoli pošiljati žrtev nazaj v roke trgovcev z ljudmi. Še beseda o preventivi. Mislim, da moramo zagotoviti boljše sodelovanje pri zbiranju podatkov na ravni EU. Danes eh, se podatki zbirajo na različne načine v različnih državah, zato je zelo težko dobiti celovito sliko obsega trgovanja z ljudmi v Evropski uniji. Potrebujemo informacije o spolu žrtev, o starosti žrtev, kakšna oblika trgovine eh, je bila prisotna. Potem potrebujemo tudi statistične podatke o tem, koliko ljudi je bilo Eh, tudi obsojenih oziroma koliko ljudi se je preganjalo v različnih državah. In države, članice eh, želijo tudi možnost kriminalizacije tistih, ki izkoriščajo. Zato bi moral odsta, eh, člen 14.4 biti zavezojoč. Tam piše, da države članice lahko uh, razmislijo o kriminalizaciji. Jaz bi na mesto consider rekla, da morajo države članice kriminalizirati eh, ljudi, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi. To je tudi v skladu z obstoječo zakonodajo Evropske unije, ki že vsebuje prepoved delodajalcev, da plačajo za storitve v zvezi z eh, žrtvami trgovanja z ljudmi. Zanima me, kaj mislite drugi o tem. Najlepša hvala, gospa Bauer, sedaj. Thank you so much. What to add? Uh, I would like to... Najlepša hvala. Kaj naj dodam k temu? Sekretarjato se želim zahvaliti za zelo učinkovito sodelovanje, prav tako se zahvaljujem Ani za odlično sodelovanje. To ni običajno po pravilo 51, ampak v tem primeru se je to sodelovanje odlično obneslo. Sama bi dodala nekaj drugačnih, eh, mogoče dodatnih pogledov. Trgovina za ljudmi je še vedno dejavnost, ki prinaša velike dobičke, istočasno pa so tveganja relativno majhna. Kljub eh, evropski zakonodaji, ki velja že nekaj časa, imamo občutek, da ta zakonodaja ni ravno učinkovita, žal. Kako pa naj spremenimo to situacijo? Ali naj povečamo tveganja za trgovce z ljudmi in uh, ustvarimo okolje, ki bo manj ugodno za to vrsto dejavnosti. Pogovarjali smo se tudi s predstavnikom Europola in ugotovili, da brez spremembe okolja, brez boljše zakonodaje ta boj ne bo učinkovit poleg večjega povdarka, ki ga moramo dati žrtvam, moramo uvesti strožje sankcije. Zato smo se vrnili k prvemu predlogu komisije in smo nekaj dodali. Dodali smo novo obliko sankcij. Mene zanima, zakaj teh sankcij ni bilo v zakonodaje že prej. Gre za zasego in konfiskacijo sredstev trgovcev. E, to bi bil odločilen korak, ki bo zelo povečal tveganje za trgovce. Kaj pa je drugi vidik, ki ga moramo upoštevati? Do sedaj veljavna zakonodaja se je osredotočala v glavnem na žrtve iz tretjih držav. Sedaj pa se je situacija zelo spremenila. UNODC e eh, poročilo pravi, da je letni pred, eh, pritok ljudi v Evropsko unijo 70 tisoč, to so žrtve eh, trgovine z ljudmi, vendar pa ne vemo, kolikšen delež je žrtev, ki so v bistvu iz EU tisoče in tisoče žrtev trgovine z ljudmi je iz držav članic. Moj občutek je, da bi morali upoštevati tudi ta vidik. Potem je pa tu še ena nova tendenca, trgovina z otroci za prisilno delo. zato so predlagane posebne določbe, da se pokrije tudi trgovina z otroci in trgovina za prisilno delo. Potrebujemo evropskega koordinatorja. Sedaj imamo nacionalne koordinatorje. Ja, naš občutek je, da če ne bomo imeli evropskega koordinatorja, ki bo zagotovil sklajevanje različnih politik na evropski ravni, ne bomo naredili nič. Torej, ta evropski koordinator bo koordiniral nacionalne koordinatorje. To bo neizogibno. Uh, Vemo, da z komisije in sveta prihajajo pobude, da bi postavili evropskega koordinatorja, ki bo pač v okviru enega od generalnih direktoratov. Vendar pa menimo, da potrebujemo za to zakonodajo. To ima že presedane. To bi bil dober korak po naše. Naprimer, v povezavi s tem, kar je omenila Ana. Namreč imeti moramo isto metodologijo za zbiranje podatkov o trgovini z ljudmi. Potem je tu še nekaj manjših sprememb, ki, ki bi jih predlagali. Menim, da bi o tem morali razpravljati pozneje. Ampak to so glavne spremembe, ki smo jih želeli predlagati, zato da bi zakonodaja na tem področju bila učinkovitejša. Veseliva se razprave in pričakujeva predloge sprememb. Nekateri predlogi sprememb so že izboljšali osnutek. Imam pa eno vprašanje. Veselimo se namreč že sodelovanja s komisijo in s predsedstvom. Najlepša hvala za odprto sodelovanje z obeh strani, torej z strani komisije in predsedstva. Tu bi želeli tudi rešiti vprašanje dovoljenja za začasno bivanje. pričakujemo študijo komisije o uporabi omenjene direktive, ampak naš občutek je, da bi morali to direktivo revidirati. In zato postavljam to vprašanje komisiji. Ali lahko računamo na revizijo direktive o eh, začasnem dovoljenju za bivanje v zvezi z zaščito žrtov. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, na razpolago imamo 35 besed, sedem kolegov se je že prijavilo k besedi, osem jih imam, devet, deset. Prav komisijo in svet bom prosila, naj na kratko predstavita svoje stališči. Tri minute dajem enemu in drugemu. Uh, naj se uh, komisija in svet dotakneta samo najbolj občutljivih vprašanj, potem bomo imeli razpravo in moramo zaključiti do desetih, kajti takrat pride belgijsko predsedstvo in zato vas zelo prijazno prosim, da se samo disciplinirate najprej v imenu predsedstva sveta gospod Daniel Flor. Oui, merci, Je bref. Hvala lepa, gospa predsedojoča, zelo kratek bom. Svet je zelo vesel, eh, da je bil ta predlog direktive uložen. Gre za zelo pomembno temo za vse države članice in eh, zato je svet vesel tudi dejstva, da je Evropski parlament tako zauzeto delal na tem besedilu. Veseli smo, da je osnutek eh, poročila že tu, da se o njem lahko, eh, da o njem lahko razpravljamo. Poročevalki sta opravili dobro delo. To poročilo je tudi v skladu s celostnim pristopom, ki ga je predlagala tudi komisija. Kar pa zadeva svet, kot dobro veste, smo tudi mi kar hitro delali. 3. junija smo sprejeli splošni pristop do tega problema. Ta splošni pristop pa vsebuje tri najpomembnejše elemente eh, v zvezi z eh, okvirnim sklepom. Najprej je tu razširitev definicije dejan trgovanja z ljudmi. Tu bi vas želel upozoriti na eno stvar. Vprašanje kriminalizacije uporabnikov. To je zelo občutljivo vprašanje. Težko ga bo urediti. E, to je stvar, ki ni ravno zelo dobro razdelana v pravu držav članic. E, tu je še vprašanje dokazov in ta defi, eh, definicija, ki jo, eh, je sedaj predlagana, je dosti širša. Potem eh, Drugi pomembni element sankcije. Eh, predlog eh, komisija eh, gre v, višji, gre v smeri strožjih sankcij, svet se s tem strinja. In tretji element za svet, ki je pomemben, pa je večji podarek zaščiti žrtev. To se nam zdi zelo pozitiven vidik novega instrumenta. Potem pa tu še vprašanje dovoljenja za bivanje. Vsa ta vprašanja. Eh, niso čisto v pristojnosti sveta, tu je treba upoštevati pravno eh, podlago. Komisija mora povedati, kakšne namene ima v, na tem pogledu. Kot je povedal belgijski minister Steven de Klerk, je naše predsedstvo pripravljeno hitro začeti razpravljati z Evropskim parlamentom in vse bomo naredili na ravni sveta, da bi ta instrument bil čim boljši in da bi bil lahko čim prej sprejet. Najlepša hvala. Hvala lepa. Tudi vam se zahvaljujem. Sedaj pa tri minute, gospod Michael Carlin od komisije. Sem prav uh, izgovorila vaše ime. Ja, hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedojoča. Parlamentu oziroma tema odboroma se zahvaljujemo za osnutek poročila, ki je v skladu z našim predlogom. Mislim, da bomo z vašim besedilom lahko tudi pripravili boljšo končno različico našega besedila. Imamo nekaj pripomp in nekaj vprašanj, vendar Eh, pa so to bolj vprašanja, ki grejo eh, v smeri, ali naj bodo te stvari rešene znotraj pravnega okvira ali v strategije. Gre bolj za to, kje naj rešujemo ta vprašanja, kot pa za samo vsebino, kajti vsebinsko se več ali manj strinjamo z eh, vašimi predlogi. Potem pa naj omenim pet vprašanj, ki so tehnična vprašanja, ampak ki so za nas pomembna in nas tudi nekoliko skrbijo. Najprej mi dovolite omeniti prvi predlog spremembe. E, to e, je predlog spremembe, ki uvaja člen 79 kot pravno podlogo. Naj vas upozorim, to utegne zaplesti postopke. Veste, da se bodo nekatere pravila iz pogodba uporabljala za instrumente iz eh, člena 73, nekatera iz člena 79, kar pomeni, eh, da bomo imeli mešani, bomo imeli bomo hibridni sistem, prav, eh, pardon, gre za člena 79 in 79. 83 in bojimo se, da utegne 79. člen kot pravna podlaga povzročiti kar nekaj problemov. Lahko se kaj znajde tudi na sodišču. In zato vas želimo pozoriti na to. Potem je tu še nekaj drugih vprašanj, ki jih tudi vi omenjate v poročilo. In to je zaplemba eh, prejemkov iz. Eh, trgovine z ljudmi. Menimo, da bi to morali rešiti v horizontalnem instrumentu o organiziranem kriminalu. E, vsi se strinjamo, da je za plemba zelo pomembno vprašanje, ampak a, eh, z tehničnega vidika se mi zdi bolje, da bi imeli posebni instrument, ki bi urejal za plembo. Zdi se nam, da bi eh, bilo to bolje, kot pa da imamo ta problem a, reševan v a, treh različnih instrumentov potem koordinator za boj proti trgovini z ljudmi. Mi smo malo skeptični, da bi v tem instrumentu uh, omenjali tega uh, koordinatorja. Pred uh, dvemi ali tremi tedni smo razpisali prosto delovno mesto in upamo, da bo ta koordinator že začel delati do konca tega leta. Zato smo skeptični glede tega, ali je res potrebno v tem zakonodajnem predlogu omenjati ta problem, ki se, rečuje, ki se sicer rešuje drugače. Eh, predlog spremembe številka 45, na no, hitro naj omenim, eh, predlog v zvezi z kriminalizirano uporabe storitev. To je zapleteno vprašanje, kot je rekel predstavnik sveta, ampak komisijo to zanima. Ta predlog je zelo zanimiv, e, zaradi njega bo besedilo močnejše in zato načeloma pozdravljamo predlog spremembe 45. Potem še na koncu vprašanje v zvezi z dovoljenjem za bivanje. Pripravili bomo poročilo o uporabi, upamo, da bo to poročilo sprejeto eh, oktobra, takrat bomo rešili ta vprašanja. Sedaj bi želeli. Eh, pripraviti vse, da bomo oktobra lahko natančno ocenili, kakšna je situacija na tem področju v Evropi. Hvala lepa, da ste bili tako kratki in jedrnati. Imam deset govornikov in govornic na svojem seznamu. E, kolege, prosim, da se omejijo na dve minuti. Najprej gospod Kirkhope, potem pa gospa Barbarova. Hvala lepa, gospa predsedujoča, bom eh, kratek, ampak govorimo tu kot poročevalci v senci in mislim, da uh, je zaradi tega naša situacija nekoliko drugačna. Najprej naj povem, Eh, z vidika Združenega kraljestva oziroma z vidika naše vlade eh, bomo bo verjetno se odločili za opt-out. Ne vem sicer zakaj, ampak tu ne gre za načela, te podpiramo, gre bolj za harmonizacijo situacije v zvezi s kaznim in s eh, zakonodajo, ki se uporablja. Danes govorim v imenu ECR. In uh, mislim, da je ta pobuda pozitivna z več vidikov. Nekoliko sem bil razočaran, ker se več ne omenja eh, izmenjava dobrih praks oziroma najboljših praks. Potem sem bil razočaran tudi na tem, ker ni omenjen Europol v boju proti čezmejnemu kriminalu. Tudi eh, sodelovanje je manj podarjeno, kot pa bi si ja želel. Kar pa zadeva konkretne vidike, zelo nakratko. Najprej najprej maksimalne kazni, zaporne kazni za eh, kriminalce. Eh, mislim, da je bilo napačno v takem poročilu določani maksimalno zaporno kazen. To je vedno problem, eh, ki ga bomo imeli tudi še naprej v Evropi, kaj te različne države imajo različne kazenske sisteme in tudi različne zaporne kazni. Ampak morali bi samo uh, Eh, nakazati, katera so tista področja, kjer so potrebne eh, visoke zaporne kavi. Preventiva je velik problem. Tukaj imamo nekaj, kjer je preventiva naslov. Tukaj imamo preprečevanje in boj proti eh, proti trgovini. Zakaj je preventiva omenjena šele v členu 15, tako dobimo bolj mlačno besedilo? Mislim, da moramo najprej rešiti izvore teh problemov. Uh, Ve, vemo, da se včasih eh, z žrtvami ravna, kot da bi bili kriminalci in to je napačno, ampak spet se mi zdi, da je odgovorno vsake države članice, da poskrbi, da se z žrtvami ravna ustrezno. Uh, Potem bi spet želel omeniti koordinatorja. Kolikor vem, je v komisiji že pripravljeno delovno mesto, ampak ali ne bi bil Europol tisti, ki bi bolje reševal ta vprašanja kot pa komisija. In potem na koncu eh, obveznost eh, zagotavljanja oskrbe ne moremo imeti ene rešitve za vse. Sam bi želel, da bi imeli strožji pristop do tretjih držav. Tretje države so v bistvu so odgovorne za veliko trpljenja ljudi, za veliko trgovine z ljudmi in toliko sem želel povedati o preventivi. Sicer pa nasplošno podpiramo ta predlog. Najlepša hvala, odslej bom nekoliko bolj eh, stroga, gospa Bevanova. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej se vam želim zahvaliti eh, vam in pa obema poročevalkama za upravljeno delo. To je zelo pomembna tema. In parlament ima odgovornost, da eh, zauzame pravilni pristop in da najde najboljšo eh, rešitev. Ne smemo se eh, zgubiti v tej izmedi med trgovino in prostitucijo. Kajti tu je tudi problem prostitucije, ki je ločen problem. Nekaj trgovine poteka za namene spolne zlorabe to ni v okviru uporabe te direktive, ampak eh, sama sem sicer proti eh, prostituciji, je ne branim, ampak ne želim, da bi eh, to temo, ta dosje žrtvovali v tej eh, borbi. Potem še nekaj pomembnih točk. Nameni trgovanja z ljudmi. Mm potem trgovanja z otroci, za eh, posvojitve, trgovanja z nosečimi ženskami, tudi za namene posvojitve. Potem je tu člen 2, kazniva dejanja, povezana z trgovanja z ljudmi, nelegalna eh, posvojitev, to je še nekaj. In omenjati bi morali tudi možnost trgovanja z eh, ločenimi ljudmi in z majhnimi otroci in prepovedati dejavnosti, ki so povezane z prisilnim pristankom. Potem člen 10, pomoč žrtvam. Tu bi morali povdariti pomen tesnega sodelovanja z vsemi relevantnimi organizacijami, zato da se identificira uh, žrtve v uh, eh, zgodnih fazah potem eh, splošne določbe o pomoči, to je 12. člen. Tu bi mora eh, direktiva biti v skladu z eh, teksti o pravicah otrok. Najprej je treba rešiti problem otroka, potem pa reševati problem statusa. Potem pa še 13. Prosim, končajte, pravi predsedojoča. Kar pa zadeva predlog spremembe 45 v prevodu v bolgarščini piše, da ljudje, ki uporabljajo te storitve, ne bi smeli biti kriminalizirati v tistih primerjih, sedaj bom prebrala v bolgarščini. I'm really because we, we are waiting so, because for the Belgian presidency. Yeah, I'm sorry, but it's absolutely unclear. Well. It says... V Bulgarščini ni jasno. Tukaj piše primeri, v katerih je zdravje potrošnika izključeno ali iz humanitarnih namenov. Zanimam se, kakve vrste splo, eh, spolnih storitev bi lahko gospa Anželili. Potem pa gospod Ernst, dve minuti. Nočem vas vse sprekinjati, ampak misliti moram tudi na druge kolege, ki želijo še potem spregovoriti. Gospa Anželili, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada resnično zahvalila poročevalkama. Mislim, da sta opravili odlično delo. Veliko energije sta vložili v to. Želim povdariti še nekaj točk zelo na kratko. Strinjam se tudi s tem, da nikoga ne bi smeli, smeli prisiliti iz države uh, zaradi trgovine z ljudmi, morali bi imeti zagarantirano dovoljenje za bivanje, torej za žrtve trgovine z ljudmi. Potrebna je primerna zaščita za te žrtve. V nasprotnem primeru bi na te ljudi gledali kot na eh, nezakonite priseljence in to ne bi bilo prav. Razen tega moramo več pozornosti nameniti zakonodaji o zaplembi premoženja še ena pomembna točka. Strinjam se, da tisti, ki zlorabljajo žrtve trgovine z ljudmi in način, kako jih zlorabljajo, vse to bi morali zelo strogo preganjati. V primeru mladoletnih oseb bi morali ti še korak dlje. To je povezano tudi z eh, turizmom za spolne namene in to spada tudi v direktivo o izkoriščanju mladoletnih.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 mislim, da moramo eh, bolj natančno proučiti, kako je ta vidik upoštevan. Potem zaščita žrtev, naprimer otrok, invalidov in podobnih. Mislim, da bi tukaj morali eh, dodati tudi status nedefiniranih oseb. Treba bi bilo torej upoštevati vse vidike, ki jih prinaša uh, pri, mirnost za zaščito. Potem Kako bomo definirali trgovino z ljudmi je tudi vprašanje. Mislim, da moramo to ločiti od eh, nezakonite eh, trgovine z ljudmi v namen gospodarskega izkoriščanja. Govorim o dodatnih oblikah eh, izkoriščanja, kot naprimer prosjačenje. Prisilno prosjačenje je seveda tudi nekaj, kar moramo tukaj obsoditi. S tem se absolutno strinjam. Vendar prosjačenja ne smemo diskriminirati kot takšnega. Paziti moramo, da tisti, ki želijo prostovoljno prosjačiti, še vedno lahko prosjačijo. Neka meja je tukaj, ki je ne smemo prekoračiti, sicer bomo resnično uh, okrnili pravice nekaterih. Sprašujem se tudi, kako se lotiti obravnave otrok otrok, ki morajo pomagati svojim staršem eh, na podlagi neke prisile. Recimo, ko gre za prosjačenje zlasti otrok, mislim, da moramo te stvari še enkrat formulirati. Prosim, če končate, gospa Ernst, pravi predsedujoča. No, še zadnje. Ko gre za očkodnine, sem za zaplembo, ampak pomisliti bi morali tudi, ali bomo na ta način ljudi oropali sredstva, s pomočjo katerih lahko sploh preživijo. To bi bilo nekako treba tu vključiti. Nočem biti uh, preveč stroga, ampak uh, sicer ne bodo vsi dobili besede, če vas ne bom prekinila. Kot poročevalka v senci strani zelenih bi rada omenila kar nekaj zadev, rada bi se zahvalila obima poročevalkama. In sicer zato, ker sta dali prioriteto zaščiti žrtev. V prvi vrsti ta direktiva govori o preventivi. Govori tudi o boju proti trgovini z ljudmi in se postavlja na stališče žrtev. Najprej bi rada povedala, da je boj proti trgovini z ljudmi lahko različen, na različen način lahko poteka. En način je, so stroge kazni proti trgovcem z ljudmi, ampak ne smemo pozabiti, da se v Evropi z priseljevanjem ukvarjamo na drug način. Še vedno je zelo ugodno zaposlovati nezakonite priseljence, ker so poceni. In dokler bo situacija takšna, bo težko najti ljudi, eh, ki so bili predmet trgovine z ljudmi, glede dovoljenja za bivanje. V tej direktivi se omenja tudi dovoljenje za bivanje, ki bi bilo odvisno od tega, da se najde tistega, ki je trgoval z ljudmi. To bi bilo uh, stališče žrtev, še posebej, če je žrtev trgovine z ljudmi še vedno odvisna od m, mm, človeka, ki se s trgovino ukvarja. Zaposlovanje žrtev trgovine z ljudmi, to bi tudi morali preganjati, ampak kriminalizacija osebe, ki zaposli tako žrtev, to pa je problem. Obstajajo različna mnenja tukaj s svetom in sama mislim, da kriminalizacija storitev, ki jih nudijo žrtve, bi tudi morala uh, spadati sem. Take osebe bo še težje najti. Zato bi morali to tudi vključiti. Ali morda še kdo od zelenih prosil za besedo? Prosim, dajte mi še trenutek, da končam. Želim zaključiti, zdaj bom zaključila. Veliko je povedanega o internetu, o metodah iskanja. in mislim, da iskanja in pa izvajanja zakonov ne bi eh, smeli pustiti ob strani. Gospod Diaz de Mello. Eh, gospa Gosta. E Hvala poročevalkama za odlično delo. Veliko predlogov ste sprejeli, eh, ki smo jih pripravili tudi mi eh, na sestankih s poročevalci v Senci. Tri stvari bi omenila. V uvodni izjavi bi omenila, da se mora vsak postopek eh, osredotočati na humanitaren vidik. Tako bi moralo biti v državah članicah. Potem druga stvar, pravna pomoč bi morala biti za ston brez pogojev. Tukaj govorimo o žrtvah eh, in to je osnovni pogoj, ki ga moramo upoštevati. Potem tretjič, koristno bi bilo, če bi okrepili vlogo kontaktnih točk Evropola. imamo center Europola za mlade ljudi, ki so prisiljeni beračiti. Mislim, da je to zdaj upoštevano kot neko kriminalno dejanje, ampak taka uh, točka obstaja in podobne točke bi morali eh, vzpostaviti še nadalje v stiku z Europolom, Frontexom in drugimi agencijami. Srinjam se tudi s predlogom sprememb uh, 45 za določene države članice. To res povzroča probleme, ampak te države članice bodo morale postopno uh, začeti uvajati sankcije in kazni oziroma jih uh, okrepiti. Morda obstaja nasprotje uh, pri tem vprašanju. Treba je pregledati pravno osnovo za uh, dovoljenje za bivanje. Ta zakonodaja je že zastarela. Bolj moramo gledati na žrtve in zagotoviti, da jih bomo lahko ponovno vključili v družbo. Eh, torej, dovoljenje za bivanje je pomembno. In pomembno je začeti tudi kazenske postopke proti eh, storilcem. Radi bi žrtve vključili nazaj v družbo. To je eh, osnovni cilj, ampak zaradi zakonodaje v zvezi z zadovoljeni za bivanje, tega zdaj ne moremo. Tega nismo zaenkrat dovolj poudarjali, tudi nismo dovolj poudarjali vloge nevladnih organizacij. Potem, ko gre za zaščito, ko gre za sprejem teh žrtev, bi morali tudi povečati vlogo nevladnih organizacij. Zdaj pa gospod Jazdemera in potem VOS. Hvala. Čestital bi poročevalkama za odlično delo. Ta dosje je zapleten. Najprej bi rad povedal, da moramo zagotoviti vso možno zaščito za žrtve in sicer nadomestila za žrtve so pomembna. Potem koordinator je pomembna tema. Svet in komisija že vesta, da. da imamo že uh, točke, uh, kontaktne točke v 132 državah po svetu. Vedeti je tudi treba, da parlament in komisija uh, delata na tem v postopku soodločanja. In prizadevamo si, da bi uh, v to vključili Frontex. Frontex ima 27 držav članic, uh, drugi državi 132, kot sem rekel. Potem glede koordinatorja, to bi dobro koordiniral Frontex, pa tudi Europol. Europol bi morali bolj vključiti glede zaplembe. Eh, različni eh, poslanci tega odbora smo o tem že govorili, eh, tudi smo šli na misije v Zahodno Afriko in tako naprej govorili smo z žrtvami in edino premoženje, ki ga imajo, so eh, čovni, naprimer, da eh, gredo v drugo državo. Potem imamo eh, ljudi, ki iz Pakistana grejo prek kanarskih otokov v Evropo, pa tudi tiste, ki neposredno prehajajo iz Afrike v Evropo. Eh, kriminalizacija uporabnikov storitev, s tem se ne strinjam, glede otrok, takoj bom končal. Naprimer, mali. Tam je veliko poligamije. V družinah imajo 12-14 otrok in te otroke dajo v eh, šole korana eh, v roke mul, ker doma nimajo kaj jesti in to bi tudi morali upoštevati. Svet in komisija bi se morali ukvarjati s tem. Gospod Fos, potem gospa Lopes. Hvala. Kot odvetnik bi želel govoriti o petih stvarih, ki se nanašajo na prakso in pravno varnost. 20. in 21. predlog sprememb, tukaj gre za zvišanje iz 5 na 6 in 10 eh, na 12 let eh, zaporne kazni mislim, da to ni dovolj za odvračevalne namene, ampak eh, ogromne razlike obstajajo še vedno med državami članicami, ko gre za eh, zaporne kazni. Koherentnost sistemov bi tukaj morali zagotoviti, zato se zauzemam za pet in deset let. 22. predlog eh, sprememb različne eh, oblike psihološkega nasilja, mučenja in tako naprej. Tukaj je vse skupaj zelo nedefinirano. 27. predlog sprememb. Če nekdo stori kaznivo dejanje pod prisilo, potem bi morala imeti, eh, obstajati možnost, da se takšnega storilca drugače obravnava. Tukaj mislim, da je besedilo sveta boljše kot naše. Predlogi sprememb 29 in 30. Tukaj treba upoštevati naslednje nimamo nobene obvezne, eh, ka, eh, obvezno predvidenega kazanskega pregona, ki bi eh, zavezoval države članice v primeru teh kaznjivih dejanj, da iz svojega sistema pridejo na obveznega. Potem 44. predlog spremembe. Nekaznovanost oziroma kaznovanje pod določenimi pogoji. Se mi zdi, da je politično uh, dober pristop, vendar se mi zdi, da enostavno ne bomo na ta način uh, prišli do cilja, ki smo si ga zastavili. Treba je vedeti, za kakšne konkretne situacije gre. Potem postopkovno pravica do molka in eh, še nekatere druge pravice, ki eh, pomenijo še večjo kazen, eh, se mi zdi, da niso dobro definirane. Hvala. Gospa Romero Lopez in gospa Hirš. Hvala, gospa predsedujoča. V teh dveh minutah uh, bi rada povedala naslednje. To je zelo obširna tema. Zahvaljujem se švedskemu predsedstvu, poročevalkama. Mislim, da je pomembno, da se ukvarjamo s to temo. Resničnost je taka, da je stvar zelo pomembna. Sama bom ustrajala samo pri vidiku mrež. Možno je, da obstajajo mreže, kot je že povedal gospod Demera. naprimer, kot v primeru trgovanja z drogami ali pa, ali pa drugačnega trgovanja z ljudmi. Eh, tukaj obstajajo mreže, nimamo pa statističnih podatkov. Pomembni so ti statistični podatki, pa tudi informacije o samem pojavu. Če se Europol ukvarja s tem, ne vemo točno, do katere mere ima uh, eh, zagotovljeno dovoljene mehanizme za ukvarjanje s temi mrežami. Ta pojav, tega pojava seveda ne, moramo, ne moremo povsem izbrisati, ampak lahko pa na njem intenzivno delamo. In škoda je, da, v, da moramo v tem mehanizmu, ki ga danes imamo tukaj na mizi, govorimo o e, zaplembi mislim, v nasprotju s tem, kar je povedala komisija, da bi morali ustrajati tudi pri določenih uh, polovičnih oziroma uh, delnih vidikih, ne samo na neki globalni sliki. Tukaj uh, lahko računamo na Europol, morali bi računati na Europol. Morali bi poznati tudi uh, več informacij o organiziranem kriminalu in o tovrstnih mrežah. Če imamo poročilo o tem, bi morali vedeti, uh, Eh, tudi iz katerih tretjih držav prihajajo žrtve, da bi bolje poznali obseg tega pojava. Eh, Ministr za pravosodje je govoril o eh, evropskem nalogu in tudi to bi tukaj vključili, tudi to bi morali vključiti. Hvala. Hvala. Še dva govorca imam na seznamu. Belgijskega ministra pa zaenkrat še ni tukaj. Prva je gospa Hirš. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Kot poročevalka skupine ALDE se zahvaljujem obema poročevalkama za sodelovanje, pa tudi za to, da so um, moj predlog o informiranju in ozaveščanju vključili v ta predlog. Zdi se mi, da gre predvsem za to, da je treba identificirati žrtev in ji potem dati možnost oziroma dati možnost tistim, ki se s morebitnimi žrtvami ukvarjajo, da m, mm, se vključijo v različne kampanje ozaveščanja. To se mi zdi pomembno. Hvaležna sem tudi za 14. predlog spremembe, kjer govorimo o usposabljanju ljudi, ki eh, pomagajo žrtvam, ki delajo za žrtvami. V Nemčiji recimo ti ljudje dosti krat dobijo povratno informacijo, da je šlo samo za eh, poskus eh, kaznivega dejanja zaradi nevednosti potencijalne žrtve. Potem ta koordinator, če bo komisija resnično eh, ta, tisti organ, kjer bo ta koordinator koordinatorjev deloval, potem se mi zdi to dobra za misel, če bo hočemo sodelovanje na evropski ravni pripeljati korak naprej. 45 ti predlog spremembe obtožba uporabnikov storitev. O tem so drugi govorili. Ampak zdi se mi, da je to problematično. Težko bo dokazati, da takšna oseba je vnaprej vedela, da gre za zlorabo eh, ti, tiste osebe, ki zagotavlja storitve, spolne ali drugačne. In tudi ne vem, eh, kako bomo če bomo eh, imeli opravka z žrtvami trgovine, z ljudmi, resnično na ta način ustrezno zaščitili takšne uh, osebe. Preventivni vidik se mi zdi, da je tukaj nekoliko potisnen v zadje. Sicer pa upam, da bomo še izboljšali ta predlog in da bomo prišli do dobrega zaključka. Hvala. Uh, hvala. Zadnji govorec na seznamu je gospod Louis Mišel, potem se bomo vrnili k poročevalkama. Uh, Izvolite. Zelo na kratko, predlog spremembe 45 in eh, ta govori o konkretnih eh, tveganjih za žrtov. Ampak v glavnem ne razumem, kaj ta zadnji del stavka pomeni, kaj v bistvu eh, prispeva k temu predlogu. Strinjam se tudi s kolegi in, s kolegico in sicer vprašanje prostitucije ni vprašanje, ki bi ga lahko reševala ta direktiva. Sem zato, da bi imeli posebno direktivo za boj proti prostituciji. To je dosti bolje, kot pa da to vprašanje vključujemo sem, kaj te. Eh, to vprašanje je prekompleksno, da bi jo vključevali v to direktivo. Potrebujemo posebno eh, eh, direktivo, vendar pa vseeno čestitam poročevalkama za odlično delo. Hvala, hvala tudi zato, ker ste bili kratki. E, želite poročevalki spregovoriti? Zelo na kratko, prosim, gospa Het. E, Najlepša hvala, zelo kratka bom. Razumela sem, da je predlog spremembe 45 zelo pomemben in e, zelo različen je tudi v različnih jezikovnih verzijah. Razjasniti ga moramo. Torej, to besedilo je treba razjasniti, da ne bo nesporazumov tukaj govorimo ne o kriminalizaciji storitev, ampak o kriminalizaciji ljudi, ki zlorabljajo žrtve trgovine z ljudmi. Razumem, da je to težko dokazati, ampak potrebujemo dobro rešitev. Mislim, da ljudje tukaj ne razumejo dobro, kako je vključena prostitucija. Lahko bi proučevali tudi prostitucijo, kaj ti 84 odstotkov trgovine z ljudmi poteka za namene spolnih zlorab. To ni glavni namen poročila, ampak uh, je tudi vključeno. Bomo pa pripravili nov predlog glede predloga spremembe 45. Gospa Bauer, želite besedo? svetu. Najlepša hvala. Samo tri kratke pripombe. Glede definicije imamo Evropsko konvencijo, ki vključuje definicijo. Imamo tudi eh, protokol iz Palerma, ko gre za trgovino z ljudmi in ta trgovina je tam zelo natančno opredeljena. Predlog spremembe, predloga spremembe 29 in 30, glede tega naj povem, da imamo veliko primerov, ko Mm, eh, trgovci z ljudmi prihajajo iz Albanije, Srbije in to pomeni iz tretjih držav. Imajo pa stalno bivališče v Evropski uniji. Ne bi bilo prav, da jih ne bi kriminalizirali, da jih ne bi kazensko preganjali. To bi bila velika napaka. Glede predloga spremembe 45, nam se bomo še vrnili. Glavni namen pa je bil, da ne bi kaznovali ljudi, ki eh, recimo jim presadijo organ, eh, ki je bil predmet trgovine z ljudmi. Mislim, da takrat, ko je ogroženo življenje, takrat ne bi smeli kaznovati eh, stranke, torej tega človeka. Veliko pa, veliko krat pa stranke tudi pomagajo žrtvam in tudi to bi morali upoštevati. Kar zadeva prostitucijo, tukaj gre za trgovino z ljudmi, ne za prostitucijo, gre za povsem drugo temo. V nekaterih državah imamo, je prostitucija zakonita, v drugih je nezakonita in želimo se izogibati temi prostitucije, kar se le da ta osnutek se osredotoča predvsem na trgovino z ljudmi in na njene žrtve. Hvala. S tem zaključujemo to razpravo. Hvala gospa Svensson, ki je bila moja sopredsedujoča. Zdaj pa vabim gospoda ministra Vateleta. Hvala, ker ste potrpeli z nami teh nekaj minut. Malo sme, smo prekoračili čas za prvo razpravo. kolegice in kolegi s tem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda če se hočete pogovarjati prosim to počnite izven te dvorane um, v naši sredi pozdravljam v imenu odbora libe državnega sekretarja vateleja ki je državni sekretar za proračun, priseljevanje in azil, družinsko politiko ter kulturne zvezne institucije. Zelo širok resor pokriva gospod eh, Vatele. Kolegice, kolegi, vemo, kako pomembni sta politiki migracij in azila v okviru medinstitucionalne sodelovanja. V prihodnjih mesecih se bomo pogovarjali o nekaterih eh, bistvenih vprašanjih, in upati je, da bomo v času belgijskega predsedstva v naslednjih šestih mesecih nekatere zadeve tudi pripeljali do uspešnega konca. Brez nadaljnih besed dajem kar besedo gospodu državnemu sekretarju. Merci, merci, euh, Hvala lepa. Tudi sam se vam želim zahvaliti za sprejem v vašem odboru. Naj vas spomnim, še na to, kako ste tudi vi povdarili dejstvo, da je imigracijska in azilna politika zelo eh, pomembna in zelo občutljiva. Vsi vemo, da to odpira veliko vprašanj, da poteka veliko razprav tako na evropski ravni kot na nacionalnih ravneh. In zato je zelo pomembno na začetku predsedovanja nakazati, kakšna bo naša osmeritev oziroma kakšne bodo prednostne naloge v času pre, eh, predsedovanja Belgija. Naj povem tudi to, da to predsedovanje se umešča v kontinuiteto prejšnjih predsedstev. In eh, na področju azilne politike že obstaja precej eh, pomembnih besedil, zlasti lizbonski program, potem je tu še skupna azilna politika, ki jo moramo imeti do leta 2012. Skratka, to so vse teksti, ki eh, ukvirjajo eh, politiko, ki jo želi voditi naprej tudi belgijsko predsedstvo, da dosežemo vse cilje. Evropski parlament ima seveda celo vrsto novih dodatnih pristojnosti po Lizbonski pogodbi in Evropski parlament je zelo pomemben akter na tem področju, kajti parlament ima svoje občutljivosti, svoja sporočila in svoja stališča, ki jih seveda moramo upoštevati v pripravi vseh teh besedil in tudi pri uporabi naših azilnih in migracijskih politik. Iz tega razloga bi vas želel spomniti tudi na to, da sem vam vedno na razpolago kot predsednik eh, sveta, da sem vedno pripravljen z tem odborom razpravljati o tem, kar bo potrebno, zato da bo delo uh, Eh, hitro potekalo. Imamo skupni cilj. Ta skupni cilj pa je skupna azilna politika, ki naj bi bila sprejeta leta 2012. In zato, da bi res dosegli ta cilj, bomo potrebovali to sodelovanje z Evropskim parlamentom, sodelovanje med različnimi evropskimi institucijami. In eh, tako želim tudi delati katera so glavna vprašanja, ki jih želimo podariti? E, to so štiri. Prvič, harmonizacija azilnih politik, e, potem e, urejanje pri legalnega priseljevanja, boj proti nelegalnemu priseljevanju in pa integracija. Želimo imeti uravnoteženo politiko na tem področju. Želimo imeti takšno migracijsko politiko, ki bo lahko upoštevala vse potrebne elemente. Želimo imeti tudi eh, ustrezno politiko na področju zakonitega preseljevanja in pa želimo spodbuditi boj proti nelegalnemu priseljevanju. Najprej. Azil. To je bistvenega pomena. Skupni evropski azilni sistem naj bi zaživel leta 2012. Šest zakonodajnih besedil vstaja. Lahko bi čisto konkretno delali na določenih besedilih. Zato, da bi lahko v tej perspektivi naredili več za skupno azilno politiko. Kar zadeva Eurodag direktivo, potem eh, direktiva o eh, rezidentih za dolgotrajno bivanje in potem direktiva o azilnih postopkih. Dublinska direktiva, pardon, v okviru teh štirih zakonodajnih pobud, lahko delamo tako, da bomo uh, naredili vse, da bo leta 2012 lahko sprejeta skup, uh, skupna azilna politika oziroma skupni azilni sistem. Potem je še tu direktiva o sprejemu in pa direktiva o postopkih, o azilnih postopkih. Ta dva teksta sta bistvenega pomena, čeprav eh, nista na enaki ravni kot preomenjena. In verjetno ne bomo mogli finalizirati obeh besedil, ampak moramo delati še naprej. Kajti tu je predvsej horizontalnih vidikov, ki so zelo pomembni. Nadaljevali bomo z dobrim sodelovanjem in v okviru izmenjave mnen bomo prav gotovo lahko dosegli določen napredek na prvih štirih besedilih, to je ta globalni svežen. In kot sem rekel, doseči moramo naš skupni ti, eh, cilj do leta 2012, to je vzpostavitev skupnega evropskega zimnega sistema. potem besedilo o enotnem eh, dovoljenju za bivanje. Vemo, da bo komisija dala svoj predlog za eh, sezonske delovce in za mejne, obmejne delovce. Upamo, da bomo naredili tudi napredek v času našega predsedovanja na teh treh besedilih s posebnostmi za uh, sezonske delovce in za eh, obmejne delovce. Komisija se je, eh, je obljubila, da bo svoje predloge dala septembra, kar pa z, z, zadeva še druge vidike poleg omenjenih se bomo morali še naprej boriti proti nezakonitemu preseljevanju. Frontex, uredba o Frontexu mora biti ponovno predmet razprave. Pardon, désolé, ça s'est fait. Japon. Et donc c'est véritablement dans le cadre de cette lutte contre l'immigration. Euh... Non, boj proti nezakonitemu priseljevanju. Tu potrebujemo določen napredek pri vseh teh politikah. Potem je še tu. Vprašanje eh, mladoletnih oseb brez spremstva. Na koncu španskega predsedovanja je bilo predloženo besedilo, to je predložila komisija. O tem smo razpravljali tudi v svetu. V okviru našega predsedovanja bomo organizirali konferenco o tej pomembni temi, torej o temi brez spremstva. Vem, da je to zelo težka in občutljiva problematika ampak želimo eh, zagotoviti izmenjavo najboljših praks v Evropi, zato da bi lahko eh, dosegli določen napredek na tem področju. Zadnji pomembni element, ki ga želim podariti, je zunanje dimenzije eh, imigracije in azila. To je to celo vprašanje, ki je povezano z našimi odnosi in z našim sodelovanjem ZDA in Rusijo. Potem pa sem spadajo še vse razprave, ki jih imamo na področju uh, vizumske liberalizacije. Kot predsedojoča bo Belgija zelo pozorna na vprašanje Bosne in Albanije. Za ti dve državi eh, je Evropska komisija poslala ekspertne misije in njihove zaključke pričakujemo, zato da bomo lahko dosegli tudi v teh dveh primerjih napredek. Vemo, da je to za parlament pomembna tema. No, upam, da bomo lahko še naprej delali na tej temi. In da bomo imeli več časa za razpravo, naj vam rečem še to. Kakšna je naša vizija? Želiti. Bi si želeli vaša sporočila, sporočila Evropskega parlamenta, ki želi tudi celovit eh, pristop na področju azila in imigracije. Tudi mi želimo isto, zlasti v tej fazi, v tej prvi fazi do eh, skupne eh, politike leta 2012. Skušamo imeti čim bolj ravnoteženo azilno politiko harmonizacijo eh, azilnih politik, pa tudi določeno harmonizacijo pri imigracijami. S tem, da si želimo tudi skupnega in solidarnega pristopa med državami članicami. Sem spada tudi boj proti nezakonitemu priseljevanju kot sem rekel, ponovno bo treba pogledati uredbo o Frontexu, potem pa tu še vprašanje integracije. Na tem področju želimo doseči določen napredek v času našega predsedovanja. Res je, to so cilji, ki so ambiciozni. Meni se zdi tudi, da so ti cilji v skladu z stališči in sporočili Evropskega parlamenta. In vseeno pa želimo, da je naš program za čim bolj uravnotežen, tako da bomo lahko konkretizirali pravo politiko na področju azila in imigracije na evropski ravni. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Kar nekaj se vas je že javilo k besedi. Predlagam, da poslušamo dva, tri govornika in potem bo državni sekretar odgovarjal. Najprej Dias de Mera. Najlepša hvala, mm, gospa predsedujoča, gospod državni sekretar. Poslušal sem zanimanjem prioritete belgijskega predsedstva. Moram povedati, da sem slišal, da ste govorili tudi o integraciji, potem pa te teme niste razvili. Mm, morda zato, ker to ni eh, skupnostna eh, pristojnost. Potem sem razočaran glede azilnega svežna. Imeli smo kompromis leto 2010, zdaj smo ga predstavili na 2012. Eh, vem, da obstajajo težave z dublinskim sistemom, z Eurodakom in tako naprej, ampak upal sem, da bomo eh, leta 2010 in ne 2012 imeli skupno azilno politiko. Še ena tema, ki me skrbi. Uh, mm, kakšno je priseljevanje v tretjih državah. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem in kakšno je mnenje predsedstva. Potem glede uh, funkcionarjev, ki delujejo izven Evropske unije, teh je ogromno v tretjih državah in zanima me, kako lahko to vpliva, kako bi lahko dosegli, da bodo Eh, Frontexu dajali svoje podatke. O tem vprašanju pripravljamo poročilo eh, po postopku soodločanja med parlamentom in komisijo. In zadnjič, gospod državni sekretar, glede uredbe Frontex, me zanima, kakšne pobude bo prispevalo belgijsko predsedstvo eh, in kakšne nove pristojnosti bo imela uredba Frontex. Hvala. Um, Naslednja je gospa Romero Gumes in za njo gospa Vikstro in potem pa bomo dali besedo državnemu sekretarju. Hvala, gospa predsedujoča, hvala. Gospa Romero, ponovno bom morala omejiti čas, ki ga imate na voljo, kajti deset se vas je že prijavilo k besedi, pa še državni sekretar mora kaj reči. Dve minuti največ. Hvala. Hvala tudi za razlage belgijskega predsedstva o teh temah, rada bi vas vprašala naslednje. Najprej me zanima, kakšen pomen pripisujete oziroma je gospod Leterm pripisal eh, belgijskemu predsedstvu oziroma eh, temu, kako se azil lahko zlorablja. Kakšen pomen pripisujete tem pojavom? Nimamo neke skupne politike azila, eh, tega še nismo dosegli, ampak nekaj držav ima vtis, da Evropa ne more biti ponosna na svojo azilno politiko. Zato želim še enkrat vprašati, kakšen pomen je gospod Leterm dal vsemu temu. Potem pa načrt uh, glede te teme in pa teme postopkov v dokumentih, ki ste nam jih predložili, eh, to predstavljate kot prednostno nalogo azilne politike. Zanima me, kateri so elementi eh, horizontalnega, eh, eh horizontalnega postopka, potem pa še glede skupne priseljevalne politike, politike priseljevanja. Eh, Eh, do zdaj je obstajal uh, pakt za to področje, ampak skupne politike še nimamo. Zanima me, ali skupna politika priseljevanja, o kateri nimamo veliko podatkov, ali tukaj obstajajo kakšne pobude. Hvala. Hvala. Zadnja v tem krogu vprašanje je gospa Vikström. Hvala. Najprej bi se želela zahvaliti državnemu sekretarju, da je prišel k nam in nam predstavil prednosti uh, belgijskega predsedstva. Evropski parlament uh, zelo veliko pričakuje od belgijskega predsedstva na konkretnem področju, o katerem je govora. Želimo vam veliko uspeha tako v sodelovanju z nami, kot tudi z komisijo. Govorimo o uredbah, o Eurodac, eh, Dublin in tako naprej. Mislim, da je tukaj treba narediti korak naprej. Ampak to, kar nas zelo skrbi, sta dve direktivi. Direktivi o postopku in direktiva o sprejemu. Delo na teh dveh direktivah poteka zelo, zelo počasi. Zdi se mi, da pravzaprav izbiramo samo nekatera področja, nekatere teme, eh, ki se nam zdijo nekoliko lažje za obravnavo. In to je zaskrbljujoče gre za zelo pomembni direktivi in če jo boste pustili ob strani v vašem eh, programu delovanja, potem se mi zdi, da v prihodnosti ne bomo dosegli tistega, kar želimo tudi se stališča humanitarnosti, ko gre za priseljence, prosilce za azil in tako naprej. Zato vas prosim, da tudi te stvari resno vključite v svoj program dela. Prosim, pripravite načrt, tudi terminski načrt za delo na teh direktivah, tako da bo parlament lahko načrtoval svoje delo, da bomo lahko tudi mi delali na direktivi o postopkih in direktivi za sprejem. Če gre za prve štiri besedila, ki ste jih omenili, moramo vedeti, da ti dve direktivi sta tudi še v pripravi in to je prošnja za belgijsko predsedstvo. Najlepša hvala. Gospod Vatele, izvolite. Najlepša hvala za ta prva vprašanja. Najprej bom odgovoril gospodu Diazu de Meri, upam, da sem pravilno izgovoril vaše ime. Res je, govoril sem o vidiku integracije. To je zelo pomembna politika. Res je tudi, da Evropska unija nima neposrednih pristojnosti, ampak eh, razvili smo nekatere eh, skupne ukrepe in te, je treba, eh, te je treba še, na, še bolje razdelati. Brez ustrezne imigracijske politike tudi integracija ne bo mogla ustrezno delovati. Res je, eh, omenili ste Frontex, zelo dobro vemo, v katero smer se morajo stvari razvijati, mora eh, Frontex imeti dovolj možnosti, da deluje do, dodatne ljudi in tako bi lahko tudi tu dosegli določen napredek celotno to tematiko eh, moramo obravnavati celostno, na uravnotežen način. Tukaj je boj proti nelegalnemu priseljevanju, tu je element eh, vključevanja oziroma integracije, potem je pa tudi še celo, cela, druga, cela vrsta drugih vidikov. Azilna politika, tu je direktiva o postopkih, ki je bila omenjena v vaših vprašanjih in ta direktiva je tudi zelo pomembna. čim prej mislim, da lahko dosežemo in moramo doseči napredek na tem področju. Cilj pa ostaja skupna azilna politika 2012. Vi ste rekli, da je bil rok najprej 2010, sedaj je 2012 in to je še en razlog več za to, da ne smemo več izgubljati časa. In menimo, da obstajajo realne možnosti, da naredimo že v prvi fazi napredek. Ta faza je eh, uravnotežena, Eurodac izmenjava informacij, Dublin ureja odgovornost in solidarnost, potem je tu harmonizacija, ki jo ureja direktiva o eh, kvalifikacijah in to bomo lahko naredili že v prvi fazi, vendar pa se ne smemo ustaviti tu, to je čisto jasno ostaja nam še vidik, ki je povezan z direktivo o sprejemu in direktivo o postopkih. Mislim, da tu ne bomo mogli doseči političnega dogovora v času našega predsedovanja v zvemi s tema direktivama, ampak Želel sem podariti globalno naravo skupne azilne politike, celovito naravo skupne eh, azilne politike, ki mora zaživeti leta 2012. Gospa Romero Lopez je omenjala govor našega predsednika vlaga, vlade Iva Leterma. Belgija se je v začetku tega leta soočila z eh, celo vrsto prošen za azil. E, to so bili ljudje, ki so prišli iz držav, za katere velja vizumska liberalizacija. Prve žrtve te situacije so bili sami priseljenci, zato ker niso dobili pravih informacij v svojih državah in so potem v Belgiji morali zaprositi za azil. Postopek vizumske liberalizacije se je uporabil za drugi namen kot pa za tistega, za katerega je bil predviden. Se pravi, določeni ljudje so izkoristili dobro eh, voljo, naprimer iz bivše republike, eh, bivše republike Makedonije, eh, eh, imeli so napačne informacije. Eh, dobili so informacije, da bodo dobili dostop do vseh storitev, ampak te ljudje so potem prišli v Belgijo in zato moramo ustrajati na tem, da bo v novih postopkih vizonske liberalizacije eh, tako, da bodo vključile tudi eh, preventivne in informacijske kampanje. Eh, ljudje morajo imeti prave, ažurne informacije o državi, kamor grejo, zato, da ne bodo te osebe postale žrtve drugih, ki bodo zlorabili njihovo uh, dobro voljo oziroma njihovo dobro vero in jih potem spravili v države z eh, lažnimi upanji. Te preventivne kampanje moramo vključiti, predvideti pa moramo tudi spremljanje. Komisija mora spremljati vse postopke vizumske liberalizacije, da bodo potekali čim bolj nemočene, nemoteno boljše, kot bo informacije, bolje bo to za Evropsko unijo, pa tudi za države izvora. Predvsem bo pa to dobro za države, ki v države izvora živijo, zato da te eh, osebe ne. Hvala. Naslednji krok, gospa Sarčentini, gospod Tavareš in gospa Klas. Najprej gospa Sarčentini. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Gospod eh, Vatele. Prebrala sem dokument belgijskega predsedstva o priseljevanju in azilu, prisluhnila sem tudi vam in zdi se mi, da poskušate ta skupni sistem uh, vzpostaviti do leta 2012, da pa ne veste, ali nam bo to tudi uspelo. Mislim, da ste rekli, da Do decembra letos bomo imeli na a, mizi nov predlog recimo ureditve, a, uredbe Dublin. Ampak vprašanje je, ali se bo to zgodilo. Parlament čaka na to, pa ne samo parlament, tudi Afganistanci, ki jih pošiljamo nazaj v Grčijo, čakajo na nek dokument. Vsekakor tega bomo potrebovali. Potem sporazumi s tretjimi državami, EU, Afrika, vrh Libija, s katero se bomo srečali jeseni letos. Ampak vse to je treba gledati v luči tega, kar se je zgodilo prejšnji teden. Okoli 400 eritrejcev je poskušalo pristati v Italiji in sedaj jih bomo vrnili, bodo vrnili v Eritrejo. No, to je bil namen italijanskih oblasti, ampak to se ne bo zgodilo. Gre za to, da moramo zaščititi ljudi, ki imajo pravico do azila in da moramo po drugi strani ustrezno oblikovati politiko priseljevanja in azila. Tako, da bomo poštevali tudi starajoče se prebivalstvo v Evropi. Celo vrsto nekih eh, splošnih eh, obljub sem slišala, nič konkretnega pa. Torej, 31. decembra letos, ali bomo imeli kak predlog sveta ali ne. Hvala, gospod Tavares, potem pa klas. Hvala, gospa predsedajoča. V imenu svoje skupine bom govoril in se bom omejil na temo beguncev in eh, njihove ponovne naselitve. O tem uh, tudi ta odbor razpravlja, sam sem popravil priporočilo o tem in to je tema, ki je ne najdem med prednostnimi nalogami belgijskega predsedstva. Želel bi vas opozoriti na to temo, na kateri delamo že nekaj mesecev sedaj. In predvsej široko soglasje smo dosegli o tem v parlamentu. Letos maja smo podprli oziroma sprejeli dve poročili več kot 500 glasov sta dobili ti dve poročili. In ko gre za urad za ponovno naselitev eh, beguncev, se mi zdi, da je morda to moč narediti v mm, institucionalnem okviru JASU ali pa kje drugje, pa tudi delegirani akti komisije naj bi rešili to problematiko. Upamo, da bo svet pripravljen na razpravo v zvezi z njimi, tako da bomo te probleme, ki se v različnih poročilih eh, omenjajo, rešili. Gre za pomembno vprašanje, v zvezi s katerim Evropska unija ni naredila tega, kar bi morala. Okoli 5000 eh, beguncev napri, eh, mi ponovno naselimo na leto v ZDA jih je 80 tisoč, svetovno pa 200 tisoč, kar pomeni, da ta naša številka 5 tisoč je izjemno majhna. In to je problem, ki ga je treba globalno reševati. Na to bi vas torej želel opozoriti in upam, da bo belgijsko predsedstvo tej temi tudi posvetilo nekaj časa. Hvala. Zadnji v tem krogu je gospod Klas. Thank you, voorzitter. Excuseer. Se opravičujem. Hvala, gospa predsedujoča. Moram reči, da je presenetljivo videti, da si je boj proti nezakonitemu priseljevanju zastavilo kot prednostno nalogo belgijsko predsedstvo. Kajti v zadnjih desetih letih je belgijska vlada nezakonito priseljevanje pravzaprav pospeševala, namesto da bi se borila proti njemu. Trenutno obstaja veliko za masovno eh, legalizacijo nezakonitih eh, priseljencev in za nezakonito bivanje. 10 do 20 tisoč posameznih eh, dosjejev za legalizacijo sedaj obdeluje belgijska država. Pomeni, da obstaja na desetine tisočev nezakonitih priseljencev, ki bodo dobili sedaj dovoljenje za prebivanje to je v nasprotju s tem, kar si prizadevamo v ostalih državah članicah, naprimer nadzorovati priseljevanje v okviru šengenskega območja. Zato vas sprašujem, kakšne eh, ukrepe pa boste predložili svetu za boj proti nezakonitemu priseljevanju, kajte če se ogledam situacijo v Belgiji, je stvar popolnoma drugačna. Ker zadeva zakonito priseljevanje, pa ste govorili o tem, da je to ena od eh, prednostnih nalog predsedstva želite eh, zakonitemu priseljevanju dati novo spodbudo, zlasti v okviru boja proti staranju prebivalstva v Evropski uniji. Tukaj ste omenili oziroma sprašujem, ali gre za delovne priseljence, priseljence zaradi dela ali pa gre kar za neke vrste masovno priseljevanje uh, zaradi staranja prebivalstva. Rekli ste, da naj bi trg dela imel koristi od tega, od tega eh, priseljevanja, ali pa to ne pomeni, da bodo nekateri eh, že eh, zaposleni, bodi si priseljenci ali pa državljani Evropske unije, izgubili delo. Gre tudi za neskladnosti v politiki podeljevanja ne samo dovoljenja za prebivanje, temveč tudi za delo. Gospod Vatele, izvolite. Ja, Naj se vrnem na vprašanje gospe Sargentini. Naj povdarim to. Zahvaljujem se ji. To, kar ona zahteva, je, da čim hitreje delamo in da čim preje dosežemo napredek na vseh zakonodajnih pobudah, ki so bile sprejeta. In tudi vi boste sodelovali z nami za to in tega sem vesel. Jasno sem povedal, kakšne so naše prioritete. Eh, Naštel sem vam štiri prednostne naloge, eh, tudi štiri direktive, kjer mislim, da bomo dosegli napredek. Mislim, da bolj jasen ne bi mogel biti, kar zadeva tajming in kar zadeva naše zakonodajne cilje. Zahvaljujem se gospodu Tavaresu za vprašanje. Vem, da je zelo občutljiv na vprašanje ponovne naselitve, resettlement, vem, da je poročevalec za to. To so besedila in razprave, ki so uh, že potekale to se vleče oziroma se ponavlja, zelo veliko krat se ponavlja vprašanje ponovne naselitve. Potem je tu še predlog komisije, ki ga pričakujemo na tem področju. Res je tudi, da je Belgija sodelovala v projektih ponovne naselitve Belgija kot država članica in mislim, da moramo to politiko eh, še naprej razvijati. To je tudi problematika, ki je zelo pomembna in ki je pomembna tudi za parlament. Potem vprašanje gospoda Klasa, naj vas spomnim na to. Belgija je ena najbolj aktivnih partneric na ravni Frontexa v boju proti nezakonitemu preseljevanju. Smo prevzeli svoj del odgovornosti. Mogoče si ne predstavljate, kakšni bodo demografski izzivi v prihodnje. In Belgija, ampak tudi cela EU vse evropske države se bomo soočile z demografskimi spremembami v prihodnje in zato bi bilo neodgovorno zapirati si oči pred temi izzivi in to velja za celo uh, Evropo. Hvala. V informacijo naj vam povem, da imam še osem prošen za uh, intervencije. Sedaj bom zaključila z tem seznamom govornikov, kajti do enajstih moramo končati. Gospod Jakolino, gospa Gijo in potem gospod Busutil so v naslednjem krogu. Gospod Jakolino. Najlepša hvala, gospa eh, predsedojoča. Dobrodošli, gospod državni sekretar. Hvala, da ste nas eh, spomnili na to, da je treba upoštevati tudi načelo solidarnosti pri urejanju tokov priseljencev. V štokholmskem programu je tudi o tem načelu veliko govora in to, kar si mi želimo, je, da evropske inštitucije resnično pospešujejo solidarnost. Dve stvari bi omenil. Mislim, da ni nobenega dvoma o tem, da nive, zlasti tista o sezonskih delavcih iz tretjih držav in tista o Eh, napotitvi delavcev sta dve direktivi, ki se, sta tesno povezani z zahtevami, ki se porajajo na trgu dela. Gre za konkretne potrebe zaradi staranja evropskega prebivalstva. Vsekakor pa je to eden od ciljev, ki jih v času vašega predsedovanja lahko uh, E, dobro obravnavamo. Ampak sprašujem vas, kako bo belgijsko predsedstvo to načelo solidarnosti poskušalo uresničiti v praksi. Države članice e, zlasti v sredozemlju zahtevajo to solidarnost in e, vedno znova opozarjajo na to, ampak kdaj bodo sporazumi o sodelovanju z državami tretjimi državami v sredozemlju postali dejansko učinkoviti. Ne gre samo za vprašanje Italije, Malte in nekaterih drugih, temveč gre za realnost celotne Evropske unije, s katero se moramo soočiti, če nočemo reševati stvari samo z nekaterimi posamičnimi sporazumi o sodelovanju. Mislim, da potrebujemo celovite. Gospa Gijo. Hvala lepa, gospod. Lahko ste razumeli na podlagi vprašanj, ki so bila postavljena v zvezi z azilom. No, se opravičujem, ampak vseeno se želim vrniti na eno stvar. Skušala bom biti čim bolj e, pragmatična. Vsi vemo, kako pomembno je za določene države članice in tudi za predsedstvo, da se čim prej dosežejo dogovori o določenih direktivah. A, e, lahko vam povem, da stavim, da eh, v naslednjem obdobju do leta 2012 ne bo mogoče zaključiti eh, celotnega svežna. Lahko se nam tudi zgodi, da bi prišli do posem neuravnotešenega besedila, ki ne bo eh, temeljilo na osnovnih besedilih. Eh, mislim, da tu nekoliko eh, preskakujemo stvari. Skratka, gre la lahko za to da bomo na azil gledali na napačen način. Skratka, moj občutek je v tej fazi in sem poročevalka za direktivo o postopkih. Moj občutek je, da se nam lahko zgodi, da bomo naredili iste napake kot v prvi fazi zaključevanja teh besedil. Žal, kljub določenim izjavam, tu ne mislim na vas konkretno, ampak mislim, da je realnost dosti bolj trivialna, kajti države članice zelo ustrajajo na tem, vsaj nekatere, da to vtegne povzročiti določene eh, administrativne in finančne stroške. In, eh, Imela sem dve vprašanje, eno bom črtala, eh, vprašanje o terminskem načrtu sem črtala, no nekaj ste že povedali o tem, imam pa samo še horizontalno vprašanje. Predvsej dela je bilo opravljenega na ravni komisije, Eh, ki se je ukvarjala s temi horizontalnimi vprašanji. To so pomembna vprašanja in ta vprašanja eh, ne prinašajo enakih odgovorov. Zanima me, ali ste razmišljali tudi o samih temeljih v zvezi z eh, direktivami o postopkih in sprejemu. Hvala, zadnji gospod Busutil. Hvala, gospa predsedujoča, gospod državni sekretar. Sam sem odgovoren za uh, delo na področju Frontexa in upati je, da bomo v zvezi s tem do konca letošnjega leta prišli do nekih uh, sklepov. Zanima me, kakšno je stanje obravnave dosjeja Frontex v svetu in kakšno je stanje, me tudi zanima v zvezi s tem, da bi morda Frontex lahko nabavil lastna sredstva. Ali, oziroma zanima me, kakšna je vizija sveta za Frontex, ki naj bi eh, postal na koncu neke vrste evropski organ za nadzor nad mejami. Drugo, Salvatore Jakolino je že govoril o solidarnosti in o tem bi želel govoriti tudi jaz. Svežen o azilu je zasnovan na enem načelu in to je solidarnost. Vendar ne gre samo za solidarnost s prosilci za azil, temveč to, kar potrebujemo, je tudi solidarnost s tistimi državami članicami, ki trenutno prenašajo bistveno večje breme kot vse ostale, ko gre za prosilce za azil gospod državni sekretar, o tem drugem vidiku solidarnosti niste v svoji predstavitvi skoraj da nič rekli. Zato me zanima, kakšni so načrti belgijskega predsedstva v zvezi s solidarnostjo z državami članicami, ki se soočajo z nesorazmernim bremenom. Hvala, gospod Vatlej, izvolite. Naj odgovorim na vprašanje gospoda Jakolina in gospoda Bozutila o solidarnosti. Dublin je eden od tistih mehanizem, s katerim se bomo soočili z vprašanjem solidarnosti. Ko je ena država pod eh, pritiskom. Najprej treba vedeti, kakšen je ta pritisk in potem moramo ugotoviti, kakšni so mehanizmi solidarnosti, ki jih lahko uporabimo. Gospod Busutil, zelo dobro veste, da imamo tukaj pilotni projekt eh, Eh, za Malto v zvezi z ponovno naselitvijo. Tudi to je eh, mehanizem solidarnosti. Torej, Dublin se lahko to uporablja, tako da se eh, določi, katera je država, ki bo odgovorna. Tu je pa še Evropski sklad, potem so tu še mehanizmi podpore na ravni Frontexa, potem je tu še vprašanje podpornega urada, ki mora tudi prinesti svojo dodano vrednost. na področju solidarnosti. Tu je to vprašanje potrebno bolje uh, uravnavati, torej vprašanje migracijskih tokov. Vendar pa moramo solidarnost povezati s odgovornostjo, kar pomeni, potrebujemo boljšo harmonizacijo na področju azila, zato da bi istočasno lahko imeli vse te mehanizme solidarnosti. Te mehanizme solidarnosti pa moramo razumeti v kontekstu, kjer se uporabljajo enaka pravila na enak način po celi Evropski uniji. Se pravi, ti dve temi moramo gledati skupaj in na ist način. Se pravi, združiti moramo razprave o solidarnostjo z, eh, z razpravami o odgovornosti kajti vemo, da so tu države, ki so pod velikimi pritiski. Te pritiske moramo analizirati in potem razmišljati o večji solidarnosti. Ampak istočasno je treba bolj harmonizirati azilno politiko znotraj EU, tako da bo več zaupanja med državami članicami, da bodo države članice imele isto vizijo v zvezi z azilom in da bo mogoče tudi zagotoviti solidarnost. To je zelo občutljiva mešanica, to ni enostavna doseči, ampak je potrebna ta mešanica, ta kombinacija med mehanizmi solidarnosti in odgovornosti. Kar pa zadeva Frontex, upam in to sem ravno kar povedal, upam, da bo belgijsko predsedstvo lahko eh, doseglo napredek v zvezi z eh, Frontexom lastna sredstva eh, in do, dodatni zaposleni, tako da bo Frontex lahko postal bolj učinkovita agencija. In tu eh, računamo na pravo resnično sodelovanje Evropskega parlamenta. Potem vprašanje gospe Gijom. Rekli ste, da v predlogu za prvo fazo, ki smo ga dali na mizo, poudarjamo eh, vprašanje dolžnosti besedila, ki se nanašajo na dolgotrajno bivanje in na kvalifikacije. To so besedila, ki zahtevajo čim bolj uravnoteženo vizijo, čim bolj uravnotežen pristop v tej prvi fazi. Tu imamo še Eurodakt, Dublin in harmonizacijo na področju dolgotrajnega bivanja in kvalifikacij. Želimo pokazati svojo usmeritev, izvesti svojo usmeritev in o tem sem že danes govoril. Vedno moramo imeti pred oč. Mi tudi željo po napredku pri zadnjih dveh eh, besedilih, se pravi sprejem in postopki. Eh, tu je politični dogovor še nekoliko bolj oddaljen. Ampak se mi zdi, da je ta prva faza naravnava naravnana v pravo smer, da bomo lahko dosegli ta cilj leto 2012. In upam, da bomo ta prvi korak lahko naredili. Potem eh, vprašanje gospoda eh, Jakolina v zvezi z eh, zakonitim priseljevanjem kot sem prej povedal, ta tri besedila so uh, prioriteta. Enotno dovoljenje za bivanje, sezonci in uh, eh, ICT delavci. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa še zadnjih pet govornikov v enem krogu. Bomo prisluhnili njihovim vprašanjem. Gospa Anželili, gospa Jimenez, gospa Keller, gospa Eh, Ernst in gospa Fajon. Gospa Anželili, izvolite. Grazie, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala tudi državnemu sekretarju za njegove besede. Mislim, da ste nam zagotovili, da ste v okviru belgijskega predsedstva odločeni bolj enakopravno porazdeliti odgovornosti med državami članicami na področju teh dveh eh, tematik in da boste več naredili na področju ponovne vključitve priseljencev. To odločenost je nekaj, kar nas eh, opogumlja. Hočemo pa seveda videti konkretne dokaze te politične volje. Zahvaljujem se vam tudi za zaveze, o katerih ste govorili da bi naredili napredek na področju mladoletnih oseb brez spremstva. Rekli ste, da je to ena od prednostnih nalog belgijskega predsedstva. V zvezi s tem imam vprašanje. Pravkar smo govorili o predlogu direktive eh, v zvezi z bojem proti trgovini z ljudmi. Tukaj smo poudarili eh, načelo non-refulmenta, ko gre za žrtve eh, trgovine z ljudmi kar pomeni, da jih ne vračamo, temveč da damo tem ljudem, ki so žrtve trgovine za ljudmi, eh, dovoljenje za bivanje. Zanima me vaše stališče o tem. Hvala, gospa Jimenez. Pozdravljeni, zahvaljujem se državnemu sekretarju, ker nam je na voljo tukaj pri tej tako pomembni temi eh, priseljevanje in azil danes obravnavamo. Prihajam iz Španije in sicer iz eh, regije Andaluzije, kjer se vsak dan soočamo s problemom nezakonitega priseljevanja. V Granadi je pred nekaj eh, dnevi pristala oziroma pravzaprav imela nesrečo ladja, eh, v kateri je umrlo veliko ljudi. To se je zgodilo na plaži, kjer številni preživljamo poletje. Tukaj govorimo o solidarnosti in o tem lahko govorimo v neskončnost, ampak zaenkrat nismo dosegli nič konkretnega. Vi ste rekli, da potrebujemo informacije. Res je, da je treba države, ki so najbolj pod pritiskom, informirati. Vsi vemo, katere so te države. Uh, vsak dan beremo o tem v časopisih, uh, poznamo tragedije, s katerimi se soočajo. Uh, prosim vas, da belgijsko predsedstvo dela na tem, da bo solidarnost med evropskimi državami postala resničnost. Eh, morali bi vzpostaviti zakonodajo in eh, podati pobude, da se države na evropskem jugu ne bodo same soočale s tem problemom. V številnih pismih me ljudje sprašujejo, eh, kaj bomo naredili. Gospod Jakolino je rekel, to ni samo naš problem, ampak mi smo tisti, naše države so tiste, ki so najbolj na udaru. Prosim belgijsko predsedstvo, da tega ne pozabi in se sooči s problemom. Hvala. Hvala, gospa Keller. Hvala. Moram reči, da žal nisem prepričana, da je državni sekretar odgovoril na mnoga vprašanja, ki so jih eh, kolegice in kolegi prej postavili. Zato bom poskušala biti čim bolj koncizna pri postavitvi svojega vprašanja in upam, da bom dobila koncizni, precizni odgovor. Frontex. Ali namerava belgijsko predsedstvo sprožiti preiskavo o poročilih in eh, sumih, da morda Frontex krši človekove pravice, na področju refulmenta in tako naprej. Boste sprožili to preiskavo, če ne boste, zakaj ne? Potem naj se navežem na vprašanje gospoda Busotila, kako bo belgijsko predsedstvo, kakšno je mnenje belgijskega predsedstva, kam naj bi Frontex se razvijal, recimo, kje naj bi bil čez pet let in kako boste zagotovili uh, ustrezno pravico uh, do azila. Potem drugo vprašanje, skupni sistem za azil. Mislim, da je v svetu nekaj odpora eh, za misli, da bi imeli skupni eh, sistem za azil, med drugim naj nasprot, bi nasprotovala temu Nemčija. Sama me zanima, kaj boste naredili v času vašega predsedstva, kako mislite, da bomo naredili korak naprej. Če bodo tukaj problemi, kakšna bo vaša prioriteta in strategija v boju proti nezakonitemu priseljevanju. In zadnje vprašanje, kako boste Eh, delali na dejstvu, da Grčija nima ustreznega azilnega sistema, eh, tam se enostavno ljudje ne morejo eh, kot azilanti, kot prosilci za azil prijaviti. Veliko vprašanj pravi predsedujoča gospa Ernst. Hvala. Harmonizacija azilnega sistema je zelo pomembna in predgovornica je ravno Eh, poudarila, da Nemčija ima nekaj pomislekov v zvezi s tem. Zato me zanima, kaj boste narediti, da boste te pomisleke odpravili, vsaj nekoliko. Moja vprašanja so naslednja. Prvič. V programu ste zapisali, da je treba zagotoviti visoko raven zaščite v okviru postopka za azil, podelitev azila, ko gre za postopek in sicer tako, da bodo resnično tisti, ki potrebujejo zaščito, jo dobili. Koga pa mislite s tem, ali boste razširili področje tistih, ki zaslužijo zaščito? Drugič, sporazumi o eh, vračanju politika vračanja. Rekli ste, da bo, ste, bo treba skleniti nove sporazume, zanime me katere. Tretjič, mladoletne osebe brez spremstva, te naj bi bile po, vredne posebne pozornosti. To je zelo pomembna zadeva. Kaj nameravate narediti, da bodo posebno zaščito dobili ti mladoletniki, da bo obstajala možnost dati jim priložnost, da ostanejo pod določenimi pogoji v državi, kjer prosijo za azil in potem Frontex. Zelo me zanima, kaj mislite, da naj bi bil, eh, bila smer razvoja Frontexa. Hvala. Hvala. Zadnja govornica je gospa Fajon. Hvala. Hvala tudi državnemu sekretarju za vse informacije. Kratka bom. V Evropskem parlamentu sem odgovorna za liberalizacijo vizumskega režima za Bosno in Hercegovino in Albanijo. O tem bomo danes popovdne v odboru razpravljali. Zato me samo zanima, kako bolj natančno vidite to vprašanje. V uvodnih besedah ste rekli, da je to ena od prednostnih nalog belgijskega predsedstva. Vendar moram reči, da sem eh, precej razočarana z ravnanjem belgijskega predsedstva Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da Belgici ne investirajo veliko naporov v dokončanje tega procesa za obe omenjeni državi. V začetku septembra bomo imeli v Evropskem parlamentu uh, ustno poročilo o tehnični pripravljenosti za to v obeh državah. In kolikor imam jaz informacije, sta tehnično obe državi pripravljeni, ampak zadnjo ažuriranje programa belgijskega predsedstva določa, da bodo ministri se šele novembra in ne oktobra, kot je bilo prvotno načrtovano, pogovarjali o tej temi, kar pomeni nadaljne zamude. Zato vas sprašujem, zakaj gre pomankanje politične volje, ko je tehnični proces eh, v končni fazi, sedaj bolj postaja politični proces. In naj vas spomnim še na nekaj. Lani novembra smo skupaj s svetom se dogovorili za skupno izjavo, kjer smo povdarjali, da bomo obe državi obravnavali kot nujna primera. Evropski parlament in svet sta sicer izjavila in svet je izjavil to pripravljenost, ampak to se ne odraža v praksi. Hvala. S seznamom govornikov oziroma govornic smo končali. Gospod Vatele, izvolite. Najprej vprašanje, ki sta ga omenjala dva kolega, trgovina z ljudmi. V oktobru je belgijsko predsedstvo predvidelo konferenco za to, da bi se bolje odzvali na zahteve štokholmskega programa. Gospe Ernst in gospe Angelili se zahvaljujem za to, ker sta podarili pomen ne, Eh, mladoletnih oseb brez spremstva. To je zelo eh, pomembno. Želimo si izmenjati najboljše prakse med državami članicami na tem področju. Tu želimo določiti tudi starost, mehanizme zaščite, kako zagotoviti zadostno zaščito za to zelo ranljivo eh, skupino mladoletnih oseb brez spremstva. Kar zadeva vprašanje gospe Jimenez. Zavedamo se te težave, ki je povezana z državami, ki so pod zelo velikim pritiskom kar zadeva azil in priseljence. In zato bomo poskušali vključiti solidarnost in odgovornost v našo politiko, kar sem prej razložil. Vprašanje gospe Keller. To sem povedal tudi gospodu uh, Busotilo. Kar zadeva Frontex, želimo zagotoviti več možnosti, več sredstev Eh, da bi Frontex lahko deloval. Tu bo eh, treba spremeniti uredbo. Prav tako se zahvaljujem gospe Keller, ker je ponovno podarila, kako pomembno je imeti harmonizirani azilni sistem. To je bistvenega, temeljnega pomena, ampak v koordinacijami z vsemi institucijami, pravi vključno s eh, parlamentom, ki igra svojo vlogo, to sem slišal večkrat, vsi smo pripravljeni narediti več za boljšo eh, harmonizacijo do leta 2012. Tega se veselim, ampak res moramo delati v okviru dela za boljšo harmonizacijo. Potem vprašanje gospe Ernst, visoka raven zaščite. Vse države smo podpisali Ženevsko konvencijo in zato moramo vse priznati status begunca tistim, ki izpolnjujejo pogoje za to, da bomo spoštovali Ženevsko konvencijo in delovati moramo na čim bolj harmoniziran način. Vprašanje vračanja oziroma ponovnega sprejema. Tu bomo še naprej izvajali zaključene sporazume. E, tu se bodo nekateri še finalizirali z Marokom, recimo, ampak bomo poskušali narediti več pri teh sporazumih ob ponovnem sprememu. To je neločljivi del azilne politike. To ni najlažji del azilne politike, ampak e, poslati nekoga domov brez podpisanega sporazuma o ponovnem sprejemu je zelo težko. To so torej bistvena vprašanja in zato upam, da boste danes tudi eh, ustrezno glasovali in potrdili sporazum z Pakistanom. Potem gospa Fajon, vizumska liberalizacija. Težko vam dam naše stališče, predem bomo dobili poročilo strokovnjakov, ki jih je komisija poslala v Bosno in Albanijo. Mislim, da je bistveno imeti vsa ta poročila, tako da vidimo, kako ti državi izpolnjuje ta pogoje, ki so bili dane, ti pogoji so enake, kot so bili za druge in te eh, poročila moramo potem objektivno analizirati. Eh, potem bomo stvari dosti bolj jasno videli, takoj, ko bomo imeli poročila teh strokovnjakov. Hvala najlepša hvala gospod eh, državni sekretar vatle časa nam je zmanjkalo morda pa sta vendar še dve tri vprašanja odprta ostala in eh, predlagam, da jih eh, v pisni obliki vam posredujemo in da vi tudi v pisni obliki odgovorite na nje. Kolegice in kolege pozivam, da ta vprašanja pošljete sekretarjatom, ampak prosim samo tista vprašanja, ki ste jih zastavili v, na tem zasedanju in na katera niste dobili odgovor. Hvala, gospod državni sekretar, da ste bili z nami in gotovo se bomo še večkrat srečali v naslednjih šestih mesecih. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o sporazumu o ponovnem sprejemu med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. Poročevalec je gospod Šogor. Najprej naj vas spomnil, da morate vsi Eh, uporabiti glasovalne kartone. Gospa Grisbek, manda hoče spregovoriti, preden bomo glasovali. Gospa Grisbek. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Bom zelo kratka. Razložila bom eh, glasovanje svoje skupine, potem ko smo se veliko pogajali in razpravljali, ko smo postavljali veliko vprašanj eh, tudi drugim kolegom, Imeli smo razpravo predvsej hudo tudi s eh, komisijo in s komisarko Cecilijo Majstrom. Glasovali bomo za, zato ker smo dobili jamstva in obljubo. Jamstva, pisna, eh, morali bi imeti ta jamstva na svoji klopi pred seboj. Potem je komisija zelo jasno povdarila eh, mednarodno zaščito in pa spoštovanje načela ne reformaja, potem je tu še dejstvo, da se osebe ne pošilja, če obstaja nevarnost, eh, da bo v državi izvora preganjena oziroma v tranzitni državi. To je komisija jasno povedala in vsem nam je to zelo pomembno da to ne bodo samo besede, ampak da bo to tudi spoštovano, to načelo. Poleg teh jamstev pa je komisija po mnogih eh, razpravah dala naslednjo solidno obljubo, da bo eh, izvajala pritisk, kar se le da, na Pakistan, zato da bo Pakistan ratificiral Ženevsko konvencijo. Komisija se je tudi angažirala in to vsi kolegi vedo, da bo vsaka, eh, vsakih šest mesecev poročala parlamentov o izvajanju sporazumov o ponovnem sprejemu, zlasti o sporazumu s Pakistanom, če bo seveda sedaj sprejet. Ravno tako bo komisija poročala tudi o nadaljevanju dela mešanega odbora Eh, in o spostavljanju pomembnih eh, stikov z nevladnimi organizacijami, ki delujejo v državi. Sem bom zaključila. Komisija in Evropski parlament in tudi naš odbor Libe, vsi smo politično odgovorni. Ta odgovornost je resna. Komisija mora delovati, mora spoštovati svoje obljube, parlament mora. Eh, eh, izvajati eh, pritisk na komisijo, da bo spoštovala komisija te obljube, to pomeni, da je komisija obljubila našemu parlamentu in našemu odboru, da bo izvajala te eh, obveznosti. To imate vse v pisni obliki pred seboj in mi bomo to natančno spremljali. Natančno bomo spremljali, če bo komisija izpolnila svoje obljube. Hvala, gospa Grisbek. Še trije ste se javili k besedi to ni razprava res ampak če hočejo ljudje pojasniti način glasovanja gospa flautre ja res je obrazličev glasu se lahko naredi tudi po glasovanju ampak ker smo začeli z obrazložitvijo eh, glasov z eh, alde lahko nadaljujemo, ne vem, ne ustrajam, to prepuščam vam in vašemu predsedovanju. Ne bom ustrajala na tem, da se obrazloži glas pred glasovanjem, ampak naj potrdim, po številnih razmislekih ne bomo, torej mi skupina zelenih pod, eh, podprli tega sporazuma, kaj ti gre za državo, eh, ki je sprejela največ beguncev, prva država za begunce na svetu. Tu so eh, konkretni elementi, ki dajo misliti na to, da bi obljube res bile izpolnjene. Naj vas spomnim na naslednje. Pri izvajanju se pravi eh, roki, eh, dokazno breme in ostalo. In tudi pakistanski veleposlanik ni znal odgovoriti na vprašanja in zato obžalujem, da ne bomo izvajali v celoti svojih pristojnosti in svoje odgovornosti, eh, ne bomo mogli izvajati teh odgovornosti glede na usodo teh ljudi. Ja, gospod Busutil, tako je. Prosim, če uh, pojasnila glasovanja so čim bolj kratka, lahko pa to naredimo na koncu. Postopkovno vprašanje, gospod Busutil. Gospa predsedujoča, ta postopek je popolnoma v neskladju s postopkom. Sedaj ni čas razprave, temveč je to čas glasovanja. O tem je tako napisano pod to točko tudi v dnevnem redu. Zato vas prosim, da takoj glasujemo, kajti mnogi so prišli sem samo zato, da bi sedaj lahko glasovali. Ampak vseeno, če nekdo prosi za besedo, preden ne pove, o čem bo govoril, ne morem reči ne. Še gospod Kirkhope ki ima tudi postopkovno vprašanje, potem bomo glasovali in potem boste lahko pojasnjevali vaše glasovanje. Gospod Krkov, eh, strinjam se, gospa predsedajoča, naš eh, poslovnik točno določa, da po glasovanju pojasnjujemo glasovanje, ne prej. Predtem lahko eh, razpravljamo samo o temi, In eh, kolikor vem, je točka na dnevnem redu najprej glasovanje, pojasnila glasovanja pa sledijo. Dobro, bomo sedaj glasovali, potem pa bomo imeli dve kratki pojasnili glasov glasovanja. Dobro, glasujemo. Če ste za sporazum, glasujte za, sicer pa proti oziroma se vzdržite. Elektronsko bom glasovali, glasujemo. Ste vsi glasovali? Še ne. Dobro, presedite se, če vaš glasovalni stroj ne deluje. Gospa Jaroka, presedite se, deluje. Ste glasovali vsi? Nekdo še ni oddal svojega glasu? Dobro, Glasovanje je končano. Sporazum je sprejet z 52 glasovi za, 30, eh, oziroma 30 glasovi za, 22 proti in nobenim vzdržanim. Hvala. Poročevalec želi najprej besedo, na kratko, potem pa boste lahko pojasnili svoje glasove. Gospod Šogor. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Vsem kolegicam in kolegom bi se želel zahvaliti za podporo temu poročilu. Hvala. Oh, no Menda ni bilo prevoda. Še enkrat v angliščini hvala vsem, ki ste glasovali za ta sporazum. Dobro, hvala za sodelovanje. Vsi, ki odhajate, prosim, počnite to brez preveč hrupa, gospa Ernst. Ja, vielen Dank. Hvala. Naj vam povem, kako sem glasovala in zakaj, pa še nekaj naj vam sporočim. GUE NGL eh, skupina je glasovala proti temu sporazumu in sicer zakaj? Zato, ker je to ključni sporazum za bodoče sporazume in dogovore, kajti tako kot v tem primeru Tudi v naslednjih ne bodo človekove pravice imele posebne vloge. Eh, delo komisije nas ni zadovoljilo, gre samo za kozmetične formulacije, ki so tukaj vključene in zelo smo zaskrbljeni, kar zadeva begunce, ki niso zaščiteni na podlagi tega sporazumu vemo, da Pakistan ni pristopil v Ženevski konvenciji in zato ni pričakovati, da bo zaščitil begunce. Sedaj pa naj še nekaj izjavim. Skupaj z kolegicami in kolegi, zlasti z gospod Flotr, smo pripravili eh, poročilo manjšine v zvezi s tem sporazumom, Vsem bomo poslali to poročilo in imeli boste možnost eh, sopodpisati to poročilo. Hvala. Hvala. Gospa Guillaume, za eno minuto, še zadnja. Hvala lepa. Veliko krat smo že razložili svoje stališče. Veliko vprašanje je bilo postavljenih. Dobili smo zelo malo natančnih odgovorov in osprotjo s tem, kar je povedala gospa Grisbek, pa jaz menim, da so obljube komisije samo podlaga, to ni noben korak naprej, to je samo osnova. Ne vem, kako bodo te obljube e, izpolnjene. Včeraj smo videli kako se ravna z sporazumi o ponovnem vračanju. Nobenih informacij nimamo o obstoječih sporazumih in to je slab znak za prihodne. Ne vemo, če bojo res dana poročila vsakih šest mesecev in zato sem zato, da uložimo manjšinsko rezolucijo. Hvala, s tem smo končali to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo, to je točka 11, Evropske agencije, ki delujejo na področju svobode, varnosti in pravice. Govorili bomo o dveh temah, o predstavitvi trenutnega stanja in vplivu Lizbonske pogodbe na agencije EU in bomo imeli tudi izmenjavo mnen s predstavnikom stalnega odbora za notranjo varnost. Kolegi se zavedajo, da je število agencij na tem področju v zadnjem času naraslo in morali bi definirati splošen okvir, da bomo omogočili in okrepili sodelovanje med temi agencijami potrebujemo pa tudi uh, večji nadzor evropskega in pa nacionalnih parlamentov na tem področju. Eh, te teme so torej v središču eh, zanimanja odbora za notranjo varnost, odbora Kozi eh, in sicer, ko gre za eh, načrtovanje nacionalne varnosti in notranje varnosti. Naš odbor je že pozval, da se ukvarjamo s tokolmskim pro, programom. Eh, ter z Europolom in Eurojustom. Če ne bomo dovolj hitro napredovali, potem bomo morda uh, dočakali prvi rojstni dan izbonske pogodbe brez pravega napredka. Prvo izmenjavo mnen bomo imeli z Jean Lamberts, ki je predstavnica delovne skupine za te evropske agencije. Potem bomo dali besedo, ne vem, ali je bilo to že uh, potrjeno. Eh, besedo bi dali predstavniku oziroma predsedniku stalnega odbora za notranjo varnost. Najprej pa je na vrsti gospa Jean Lambert. Hvala, gospa predsedujoča. Nisem predstavnica odbora Libe, na se ne gledam tako, ampak uh, sem predstavnica delovne skupine, ki je bila vzpostavljena in to je medinstitucionalna delovna skupina o regulatornih agencijah. Predstavlja torej predstavljam to uh, skupino in ne posameznih političnih skupin, niti ne odbora Libe. Eh, sama sem edina iz odbora Libe, uh, ostali prihajajo iz drugih odborov, ozadje tukaj pa je povezano tudi z nadzorom proračuna. Torej, delo agenciji lahko gledamo na različne načine. Del ozadja je v tem, kako agencije delujejo v okviru Lizbonske pogodbe komisija je podala predlog o tem in parlament je leta 2008 pripravil poročilo, to je bilo poročilo Papa Stankos. Eh, s tem se ukvarjajo tudi delovne skupine, skupin, parlamentarne skupine, politične skupine in tako naprej. In tudi odbor Libe je tukaj zelo vključen. Eh, naša skupina si je prizadevala ovrednotiti delo eh, teh agencij in pogledati, če lahko najdemo skupna načela za njihovo strukturo, za njihovo delovanje in nadzor. Po drugi strani obstaja velika raznolikost eh, med temi agencijami. Eno od področji razprav je bila tudi vloga Evropskega parlamenta. Govorili smo o tem in še se bomo pogovarjali torej, o strukturi pogajanj in pa dialogov agencij z deležniki. Torej, za vse tiste, ki vas zanimajo podrobnosti, pa imamo tudi poročilo strani komisije o vseh teh agencijah. Torej, tisti, ki iščete kakšno poletno branje za na plažo, vam priporočam to poročilo. Za Libe smo pripravili tudi eh, povzetek, ki ga bo razdelil sekretarjat. Veliko tem se je pojavilo, z nekaterimi smo se ukvarjali v povezavi s tokolmskim programom. E, imamo resolucijo iz novembra 2009 in tam kar nekaj povemo o tem. Kot ste povedali v začetku, eh, sta pomembni predvsem dve agenciji Europol in Eurojust. Ti dve zdaj imata eh, pogodbo, ki uravnava njun status. Eh, člena 85 in 88 sta s tem povezana. Vključeni so tudi nacionalni parlamenti, ko gre za oceno dela teh agencij z nacionalne perspektive. za ta odbor so zanimive tudi uh, teme, kot so sporazumi s tretjimi državami in tako naprej. Vem, da je to pomembno za ta odbor. Nekaj je še splošnih tem o upravljanju vlogi parlamentov v okviru teh agencij in podobno. Imamo številne agencije, eh, številnih poznate, imamo mm, eh, nek center monitoringa za droge, potem imamo agencijo za temeljne svoboščine, ki se ukvarja predvsem z raziskavami, imamo politične agencije, ki proučujejo situacijo v posameznih državah članicah, povezane so z zunanimi telesi in ta odbor ima tudi operativne agencije. Gospod Busutil je pripravil poročilo o agenciji Frontex, zdaj poteka ocena vsega tega, imamo Europol, ki je zdaj veliko bolj vključen eh, v dejavnosti terorizma, drog, organiziranega kriminala in tako naprej, eh, sami lahko vzpostavijo dvostranske sporazume s tretjimi državami in organi. Imamo tudi sklep sveta iz leta 2009, da bi parlament moral biti vključen v oceno teh procesov. Imamo Eurojust, ki deluje med pravosodnimi organi. Gre predvsem za uh, stran pregona Eh, imamo tudi eh, policijsko mrežo, ki proučuje čezmejno sodelovanje. Imeli bomo tudi podporni urad za azil, ki si bo prizadeval za praktično sodelovanje med državami članicami in pa za sodelovanje s tretjimi državami v okviru obstoječih sporazumov. Eh, parlament je izrazil veliko skrbi v zvezi s tem v naših razpravah komisija in svet tudi poznata ta problem, obvestili smo jih in zdaj imamo neko administrativno telo za različne informacijske programe, s tem se ukvarja gospod Koeljo, imamo SIS, VIS, Eurodak. In poročilo gospe Makovej eh, je tudi na to temo. Imamo tudi koordinacijski organ, organ za koordinacijo, ki se ukvarja s odborom Kozi to je odbor za notranjo varnost. Eh, predstavniki tega odbora nam bodo sami povedali, kako lahko ukrepimo sodelovanje med Europolom, Frontexom, Eurojustom, eh, Sipolom ter drugimi centri. Veliko je torej načinov, kako so te agencije povezane in kako delujejo. Vsaka ima svoj namen, svojo organizacijo in strukturo. In tudi vloga parlamenta je različna v teh agencijah. Eh, medinstitucionalna delovna skupina se je ukvarjala torej s temi temami. Imeli smo srečanja z direktori. Mislim, da bi morali imeti eh, obvezujoče mnenje pri imenovanju direktorjev. Pri nekaterih agencijah tudi uh, ko gre za upravni odbor, proučevali smo povezave med agencijami in posameznimi odbori, teh povezav je veliko, kako eh, potem eh, vzpostavljati te vezi in jih krepiti, kako lahko agencije prispevajo k delu odborov, tudi s tem smo se ukvarjali in imeli resolucijo parlamenta o štokholmskem programu. Poleg tega smo prosili za predlog komisije, do leta 2010. Ne vem, ali bomo to dočakali in sicer o pregledanem uh, pravnem okviru za Europol in Eurojust. Uh, želimo si novega pravnega okvira, prosili smo tudi za pregled mandata za Agencijo za temeljne svoboščine. To je povezano tudi z uh, policijo in kazenskimi zadevami. Prosili smo za. Um, zakonodajni predlog, ki bi vključeval nacionalne parlamente v to celotno področje politike uh, varnosti in pa agencije. Prosili smo tudi za večji in boljši dostop do informacij pri delovanju teh oziroma o delovanju teh agencij, tako da bomo dobro upravljali svojo vlogo pri oceni. Treba je tudi periodično oceniti dosežke uh, teh agencij. To je omenjeno v večletnem programu. Torej imamo nekaj predlogov in namen te razprave danes je uh, ne toliko, da si ogledamo posamezne trenutne predloge, ampak da morda bolj natančno proučimo tudi v prihodnih razpravah še agencije, ki obstajajo in tiste, ki se bodo še pojavile, uh, ter teme, ki so s tem povezane in ki še posebej zanimajo ta odbor. Ko pravčujemo sodelovanje eh, med vladami in z vladami, večinoma gre tukaj za evropske agencije in obstaja vprašanje, koliko naj bo Evropski parlament vključen v organizacijo teh agencij tudi v okviru Lizbonske pogodbe. Eh, sama sem delala na tem in si želim prispevkov, upam, da eh, se bomo o tem še pogovarjali tudi znotraj naše skupine. Morda eh, se bodo pojavila še nova vprašanja v, teh, v tej razpravi in v vseh prihodnih razpravah. Hvala. E, prosila bi gospoda Kukoberja. E, vodjo odbora Kozija in potem bomo slišali še predstavnika komisije ter gospoda Jakolina bom prosila, da za nekaj minut prevzame predsedovanje. Zdaj pa vodja tega odbora. Gospa predsedojoča, hvala lepa. Gospe in gospodje, dovolite mi kratek prispevek o tem, kako Kozi gleda na sodelovanje z evropskimi agencijami, ki se delujejo na sestanku Kozija. Delo, ki ga upravljajo te evropske eh, agencije, tu mislim zlasti na Europol, Eurojust, Cepol in Frontex, je delo, ki eh, zahteva pozornost tudi Kozijo. Sklep z 25. februarja 2010 določa, da lahko kozi, če želi, na te sestanke povabi prejomenjene agencije, lahko povabi tudi druge organizacije in eh, kozi po petem členu sklepa iz, z dne 25. februarja letos eh, pravi, da mora kozi zagotavljati skladno delovanje teh organizacij. Sarkozy se je prvič srečal marca, od takrat so bili v času španskega predsedovanja trije sestanki. In eh, te štiri agencije so delovale kot opazovalke, potem so pa postajale vedno bolj aktivne, vedno bolj aktivno so se delovale v eh, delo in v razpravah kozi. Ja. Na teh treh sestankih je bilo postavljeno vprašanje sodelovanja med agencijami. In to kaže na interes, ki ga predstavljajo te agencije za kozi. Na sestanku meseca aprila 2010 so agencije predložile dokument, skrde bel dokument, ki nekako povzema skupne točke med temi eh, agencijami in eh, ki tudi govori o bilateralnih oziroma več eh, stranskih stikih med temi. Se pravi, katera so tista področja, za katera agencije menijo, da imajo dodatne pristojnosti, eh, včasih se te pristojnosti lahko prekrivajo in v tem dokumentu najdemo predloge, kako stvari pojasniti, kako bolje opredeliti pristojnosti in kako zagotoviti najboljše možno sodelovanje med štirimi agencijami. O dokumentu smo razpravljali 25. junija, to je bilo na zadnjem sestanku Kozija, torej 25. junija letos in belgijsko predsedstvo je predlagalo, da bi direktori agencij se srečevali redno. In vsaj enkrat letno, meni se to zdi malo premalo, prvi sestanek naj bi bil v drugem poletju leta 2010, ta, eh, to srečanje naj bi eh, organiziral Europol in ta sestanek štirih direktorjev eh, agencij bi potekal o prisotnosti Kozija. Namen teh sestankov je jamčiti Kozijo eh, dejansko učinkovito spremljanje dela eh, in sodelovanja teh štirih. Agenciji. Belgijsko predsedstvo je od agencij tudi zahtevalo v luči njihovih predlogov v dokumentu eh, iz aprila, da Eh, predstavijo program dela. Se pravi, naj kronološko predstavijo dejavnosti, ki jih nameravajo izvesti, zato da bi uresničile predloge, ki so jih predstavile Kozijo. Kozij bo pa aktivno spremljal realizacijo tega programa dela. In štiri sestanki Kozija so predvideni Eh, v času belgijskega predsedstva od septembra naprej, torej en sestanek na mesec. Problematika, če lahko uporabljam to eh, besedo, torej eh, problematika sodelovanja med agencijami bo vsakeč na dnevnem redu, na vseh štirih sestankih. In srečali se bomo prvič v lokalu Europola s štirimi direktorji. In Kozi je do sedaj naredil to, zato da bi spodbudil sodelovanje med agencami in da bi zagotovil bolj usklajeno delovanje med temi agencijami, kar zahteva sklep za dne 25. februarja 2010. Po drugi strani pa je jasno, da v okviru svojih pristojnosti bo Kozi tudi pozval eh, uh, te agencije, da se srečajo takrat, ko bomo potrebovali tudi njihov prispevek, na ta način bodo lahko agencije prispevale k oblikovanju strategije notranje varnosti za EU. Te, ka, eh, te štiri agencije so neizogiben partner pri takih dejavnostih. Najlepša hvala, gospod Kokelberg. Sedaj pa dajem uh, besedo predstavniku komisije, gospod Almeida. Eh, Pozdravljeni vsi skupaj. Komisija meni, da je pomembno, da parlamentarna prerogativa pri oceni Europola in Eurojusta, ki jo uvaja Lizbonska pogodba, torej da se to začne izvajati v bližnji prihodnosti. Komisija je že začela pripravljati uh, postopke, ki bodo spremenili pravno osnovo teh dveh agencij. Moj direktor uh, je že oziroma bo jutri sprejel eh, določene predstavnike tega odbora skupaj z Europolom, da začnejo pripravljati mm, oceno dejavnosti Europola. To bo potem vodilo v zakonodajne spremembe, kot je označeno v akcijskem programu za izvajanje štokholmskega programa. Komisija pričakuje, da bomo leta 2011 eh, sprejeli dokumente v zvezi s tem, ko gre za uh, oceno dejavnosti Eurojusta. Za Europol pa bo to sporočilo predstavljeno do konca tega leta. Ko gre za Eurojust, bi, sporočilu, bi moral sporočilu slediti predlog za obdobje okrog leta 2012-2013. Mm, tukaj je vključenih uh, veliko Eh, deležnikov, tako da moramo biti previdni. In Eurovis bo lahko začel direktno kazenske zadeve, eh, še posebej, ko gre za kršitve proti finančnim interesom Evropske unije. Eh, treba je zagotoviti pravosodno sodelovanje, ko so pravosodni sistemi drugačni in pa sodelovanje med nacionalnimi parlamenti ter Evropskim parlamentom. Za Europol bomo predstavili sporočilo o demokratični legitimnosti letos. Začeli bomo s procesom ocene letos, prav tako letos, in to bo vodilo v uh, uvedbo nove uredbe do leta 2014. Trenuten okvir je stopil v veljavo januarja letos. Uh, to, kar je povedal gospod Kukoberg, tukaj bi radi povedali, da podpiramo predstavitev agenciji v odvoru Kozi. Mislimo, da je to korak v pravo smer. Na tem bomo še gradili, da bomo razvijali predloge eh, nadaljnega sodelovanja med Europolom in Eurojustom. In kot je predvideno v akcijskem načrtu za izvajanje štokholmskega programa, bomo predstavili tudi predstavili tudi predlog izmenjav med Europolom, Eurojustom in Euro oziroma Frontexom za leto 2011 in 2012. Najlepša hvala za pozornost. Hvala, gospod Almeida. Šest se vas je javilo k besedi za enkrat. Gospa Romero Lopes. Gracias. Hvala, gospod predstavnik odbora Kosi za informacije, ki ste jih podali, tudi predstavniku Evropske komisije se zahvaljujem. Čestitamo vam, da agenciji, kot sta Europol in Eurojust, eh, sta zdaj v novem obdobju. Zdaj pričakujemo, da je to novo obdobje. In morda boste po zaslugi teh sprememb eh, agenciji postali še boljši. Želim vas vprašati, gospod predstavnik Kosija kakšna je strategija varnosti za Evropo? Ali ste res pomislili na to, kako pomembno je to vprašanje? Sama ne dvomim, da razmišljate o tem. Zanima me, eh, do katere mere lahko eh, službe, informacijske službe koordiniramo znotraj Evropske unije težko je koordinirati agencije, ki upravljajo z vsemi temi potrebnimi informacijami, informacijami, ki jih potrebujemo za boj proti organiziranemu in še drugemu kriminalu. Poznamo težave pri koordiniranju tovrstnih informacij, zato vas želim vprašati, če ste v strategiji nacionalne in, oziroma notranje varnosti pomislili na to. Eh, torej koordinacija vseh teh informacijskih služb je zelo pomembna. Vendar ne vem, če ni to utopično, 27 držav članic imamo, vsaka ima svoj sistem in zanima me, ali je na ravni Evropske unije možno napredovati pri koordinaciji. Sami smo prepričani, da z izjemnimi ukrepi za preprečevanje organiziranega kriminala in terorizma lahko to dosežemo. Žalostno pa je, da uh, nismo sposobni boljše koordinacije. Hvala. Hvala. Predlagam kolegom, da se razvrstimo v skupine po tri, uh, potem pa bodo uh, povabljeni lahko odgovorili na zastavljena vprašanja. Ne bom omejevala časa za govor, ampak upam, da se lahko sami nadzorujete, gospa Killer. Um, Hvala. V parlamentu sem približno eno leto, oziroma ravno eno leto, in uh, te agencije so za me zaenkrat še skrivnost. Ne glede tega, kaj delajo, ampak glede neke splošne logike, zakaj vzpostavljamo agencije, kakšen je namen uh, tovrstnih organov. Morda mi lahko kdo to razjasni, kakšna je dodana vrednost neke agencije, zakaj vzpostavljamo še nove in to kar vse čas. Potem je bila omenjena tema preglednosti. Kot parlament vedno zahtevamo več transparentnosti in več pravic, da bi nadzorovali agencije. Zanima me, kakšne so omejitve eh, pri tem, kakšne so pravne omejitve parlamentarnega nadzora in pa transparentnosti. Eh, tudi nacionalni parlamenti imajo eh, tu svoj nadzor in zanimajo me omejitve pri tem. Hvala. Zdaj pa gospod Busutil. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi vsem gostom za njihove predstavitve. Strinjam se s prejšnjo govornico, da so agencije zelo pomembna tema za ta odbor. To bi se moralo bolje odražati tudi pri delu našega odbora. Mislim, da je pomemben parlamentarni nadzor. Naš odbor je imel ta nadzor nad agencijami, ki so v naši pristojnosti v mojih eh, tri ali štiri letnih izkušnjah pa ta nadzor ni bil zelo dober nadzor našega odbora. Zagotoviti moramo, da bomo dali pravi pomen parlamentarnemu nadzoru tudi znotraj našega odbora. Potem se ne bomo več pritoževali, da je agencije prevzel uh, nekdo drug, da so postale preveč provladne in tako naprej. Uh, kozi je vse sprejel pod svoje okrilje. Vloga parlamenta pa je zaenkrat uh, ostala ob strani in to me skrbi. Mi smo predstavniki evropskih državljanov in naša dožnost je, da zagotovimo, da, bo, da bomo imeli vse čas stalen nadzor nad temi agencijami. Kako se soočiti s tem? Mislim, da bi morali imeti redno to vrstne točke na dnevnem redu, da bomo resnično izvajali parlamentarni nadzor nad vsako posamezno agencijo. Če se ne motim, je teh agencij sedem, sedem jih spada pod pristojnost našega odbora in morali bi jih redno uvrščati na naš dnevni red. Morali bi skupaj z njimi razpravljati vnaprej o naslednjem uh, programu oziroma programu za naslednje leto. Uh, to je neuspeh našega odbora, da zaenkrat tega še nismo dosegli. Prositi bi morali vsako agencijo, da pridejo uh, k nam, da nam predstavijo načrt za prihodne leto, torej, da bi se pogovarjali vnaprej o tem, kar želijo agencije doseči. Ko gre za proračun, takrat pridejo k nam, da odobrimo njihov proračun. Mislim, da bi to lahko idealno povezali. Eh, tudi z našim nadzorom, ne da bi govorili o številkah. Namesto, da bi govorili o številkah, ko pridejo razpravljati o proračunu, bi raje se pogovarjali o konkretnih načrtih teh agencij. O tem uh, bom spregovoril precej na dolgo, kajti pomembno je za naš odbor in pomembno je, da kolegi ter gostje razmislijo o tem še dve temi. Uh, to dvoje sem si zapomnil iz njihovih predstavitev in si želim malo več jasnosti. Koordinacija podatkov, gospod Almeida. Omenili ste namen komisije, da napreduje na področju koordinacije agencij, ko gre za procesiranje podatkov. Pa vendar imamo uh, pregled agencije Frontex. Uh, In v tem pregledu Frontex ni dobil pristojnosti za obdelavo podatkov. Zato si želim strani komisije pojasnilo, zakaj eh, ste se odločili za to pot. Obdelava podatkov v vsakem primeru potrebna in sicer v koordinaciji z drugimi agencijami. Večkrat je bil omenjen tudi obsežen dokument, ki je bil predstavljen v koziju. Predstavile so ga agencije o tem, kako lahko bolje sodelujejo, vendar se mi vseeno zdi, da tega dokumenta nismo dobili. Sam ga ne poznam in tudi ne vem, kako lahko izvajamo parlamentarni nadzor, če takih pomembnih dokumentov ne dobimo. O tem dokumentu boste razpravljali v Koziju in še na drugih forumih, zato bi resnično prosil Kozi in morda tudi komisijo, da zagotovita, da ta dokument pride tudi v naše roke, v roke tega odbora. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili prvi krok vprašanj. Preden bomo prosili gospoda Kukuverja in gospoda Almejdo, da odgovorita na vprašanja. E, me zanima, Simon, e, če imaš kakšno idejo, kako bi to vrstili na dnevni red. Želiš si bolj učinkovitega nadzora, pa se zavedamo, da se to zaenkrat še ni zgodilo. Bi rad, da to uvrstimo na dnevni red sestanka koordinatorjev in se tam pogovorimo o tem. Da, to bi lahko vrstili na dnevni red koordinatorjev, da tam razmislimo o sistematičnem načrtu, kako bi bolje izvajali in pa integrirali parlamentarni nadzor agenci eh, v program tega odbora. Mm, zaenkrat se to še ni zgodilo in žal mi je, da je tako. Če ni kakšnih ugovorov, potem bomo poskrbeli za to, gospod Almeida in gospod Kukuber. Kdo bo prvi? Gospod Almeida? Zelo na kratko o temah, ki so bile naslovljene name, kar je povedala gospa Keller. Tukaj naj povem, da imajo agencije na področju svobode, varnosti in pravice zelo jasen namen. Vemo, kaj počnejo Europol, Sepol, eh, Eurojust in druge agencije. Europol eh, bi moral zbirati eh, podatke o kazenskem delovanju posod po Evropski uniji. uniji. Cepol si mora prizadevati za izvajanje zakona o evropskih zadevah, Eurojust mora koordinirati sodne postopke, ki so pomembni uh, na čezmejni ravni, Frontex se ukvarja s priseljevanjem in tako naprej. Ni res, da ne vemo, zakaj so bile ustanovljene agencije. Imajo zelo jasen namen, uh, Eh, glede preglednosti in pa vloge agencij. Tukaj lahko povem, da Europol, ki ga najbolje poznam, eh, ima eh, oziroma predvideva vključitev parlamenta v dodeljevanje proračuna za to agencijo. Parlament dobro pozna to, kar se dogaja. Naslednja točka je točka gospoda Busutila, pripravljamo poročilo o demokratski legitimnosti Europola in s kolegi smo ugotovili, da so tudi nacionalni parlamenti in Evropski parlament odgovorni, kako uh, bodo agencije odgovorni za to, kako agencije delujejo. Ne potrebujemo vas čas nekih zakonodajnih sprememb. Veliko je že bilo doseženega, veliko je rezultatov. Eh, in zato sta odgovorna tako Evropski parlament kot tudi nacionalni parlamenti. Potem še vprašanje gospoda Busutila. Eh, ja, odločitev gospe Malstrom je bila, da v tem trenutku Frontexu ne damo dostopa do osebnih podatkov v povezavi eh, s čezmejnim delovanjem oziroma delovanjem na mejah. Europol pa ima pravico, da zbira osebne podatke za kazenski pregon oziroma boj proti kriminalu. Za kriminal, ki se dogaja na mejah. Imamo tudi uh, politično, političen dogovor za izmenjavo podatkov. Uh, in uh, s tem se bomo še ukvarjali v naslednjem letu ali dveh. V tem trenutku je to vse, kar vam lahko povem. Najlepša hvala, gospod Kukuber. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda bom odgovoril v mejah svojih pristojnosti kot predsednik Kozija. Naj vam razložim. Kozijo je zelo pomembno usklajeno delovanje agencij. Govoril sem že, kaj je Kozi naredil v zvezi z delom teh agencij, zato da bi lahko odgovoril tudi na vprašanje gospe Lopes o izmenjavi informacij. Dokument, ki so ga pripravile agencije. To je dokument, ki predstavlja tiste teme, kjer je mogoče sodelovanje bilateralno ali večstransko, Torej, ta eh, dokument govori tudi o izmenjavi informacij. To izmenjavo pa upravljajo omenjene štiri agencije. Ampak vaše vprašanje gre še dlje. Vaše vprašanje, gre za, eh, vaše vprašanje se nanaša na združevanje obveščevalnih informacij. To obširno vprašanje še ni bilo predmet eh, pregleda na kozijo. Kaj ti? Niko zdi tisti, ki naj bi govoril o pristojnostih agencij, niko zdi tisti, ki naj bi določil delovanje oziroma eh, koordinacijo agencij. Ampak eh, na podlagi belgijskih izkušenj vam lahko povem, da imamo iste skrbi kot vi. Kako eh, združiti vse informacije, policijske informacije in obveščevalne informacije in druge za to, da se izognemo možnim eh, nevarnosti, možnim grožnjam. Mi smo vzpostavili službo, ki se je reče križišče informacij. OCAD, to je organ za koordinacijo in analizo grožen. To je služba, v kateri eh, sedijo predstavniki drugih služb, policije, uprave in eh, obveščevalnih služb. In To je križišče, kot sem rekel, informacij in tam se združujejo vse informacije, ki lahko kažejo na to, da je prisotna neka grožnja oziroma neka nevarnost v naši državi oziroma da jo predstavlja določena oseba. Ne poznam, ne vem, da bi kje drugje v Evropi obstajala podobna eh, informacijska platforma, ampak eh, to naj bi bilo tudi. Eh, Glavno delovanje kozija eh, po sklepu iz 5. februarja 2010. Tu sem zato, da govorim ne samo o tem, kako spremljamo agencije, ampak da vam povem nekaj besed tudi o tem, kaj delamo in kaj bomo naredili v času našega predsedovanja. Na sestanku 25. junija letos sem delegacijam kozija predstavil način, Eh, dela belgijskega eh, predsedstva za naslednje, za naslednje mesece. So pa določene eh, stvari, ki presegajo naš program dela, ki so stvar trija zlasti naših mačarskih kolegov. Ti bodo morali zagotoviti kontinuiteto našega delovanja. Program belgijskega predsedstva je pa tak. Najprej bomo zagotovili kontinuiteto Eh, nadaljevali tam, kjer so se ustavili eh, španski kolegi od eh, marca naprej, ko je bil prvi sestanek, potem bomo nadaljevali delo spremljanja agencij, potem bomo skušali razmisliti o tem, kako prispevati k oblikovanju notranje varnostne politike v Evropi in ko bomo dobili sporočilo od eh, komisije oktobra ali novembra letos, to bo sporočilo o strategiji za notranjo varnost in prav tako bomo mi, kako tudi mađari, predlagali druge pomembne teme, za katere želimo, da poteka razmislek v kozijo in v svojem programu ki ga bomo 7. septembra 2010 eh, natančno predstavili. Torej v tem programu bomo pozvali več agencij, da sodelujejo eh, v Tkozijo in želeli bi, da nam sekretarjat in člani povejo, kaj je tisto, kar je za njih pomembno. Želimo pristop od spodaj na vzgor. Želimo, da nam sami člani predlagajo teme za razpravo, e, teme, s katerimi se bodo ukvarjali projektne skupine od držav članic. Pričakujemo, da se bodo videle v teh tematikih in da bodo vzpostavile države članice namreč delovno skupino, ki se bo ukvarjala z eh, razmišljanjem o teh temah. Eh, države članice se lahko prostovoljno javijo za to in se potem vključijo v ta razmislek in kozi bo te države pri, eh, pozval, da predložijo svoje predloge kozijo. To je eh, pristop od spodaj navzgor za to, da eh, obogatimo naše delo. V naslednjih šestih mesecih bomo preučili izvajanje pakta za droge, potem bomo začeli z del, delom 29 ukrepov, eh, vključenih v SIS, ki so namenjeni bojo proti nelegalnemu preseljevanju. Potem bomo vzpostavili European Crime Intelligence Model, to je evropski model obveščevalnih informacij, vzpostavljen 2010 želimo, da poteka delo harmonično, verjetno ste o tem že slišali nekaj besed, namen tega dela je sprejeti metodologijo, ki bo omogočala določiti prioritete na področju jamstev notranje varnosti. E, namesto, da bi delali e, samo empirično, brez pravih znanstvenih temeljev. Torej, naš cilj je sprožiti cikl politik za notranjo varnost 2021-2030. Eh, ime tega cikla je harmonija. In to nam bo omogočilo metološko določiti podobo notranje varnosti v Evropi, eh, tudi podobo eh, kriminalnih fenomenov, ki so najbolj zaskrbljujoči trenutno. Na tej podlagi želimo oblikovati akcijske načrte za boj proti tem prioritetnim pojavom kriminala in v času belgijskega predsedovanja Kozijo bomo nadaljevali z ocenjevanjem projekta Kospol. To smo zaupali Europolu. Sprejeli bomo priročnik za skupne operacije policij. Tak podoben poročnik že obstaja za skupno carinsko delo. Mi pa bi želeli sprejeti tak priročnik, za policijo, za skupne policijske akcije, ki bi veljal potem po celi Evropi, tako da bi se policisti pripravljali na isti način, da bi na isti način uporabljali dobljene informacije in podobno. Potem bomo nadaljevali se skupnimi operacijami, ki so že načrtovane. To niso vedno policijske operacije. V Koziju bomo celovito razmišljali o notranji varnosti, ampak zato bo naš pristop do varnosti celovit in celosten pristop. Se pravi, upošteval bo vse vidike e, tega fenomena in bo vključeval tudi vse partnerje v boju proti kriminalu. To pomeni policijo, ampak tudi pravosodje, pa še celo vrsto drugih uprav, drugih organov, ki igrajo pomembno vlogo. Recimo mejne službe, eh, carine. Tako, na kratko. To so tiste teme, ki bodo predmet našega dela v naslednjih šestih mesecih in ki bodo tudi natančno razdelane 6. septembra letos. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kolegi, še šest oziroma sedem se vas je javilo k besedi, če želi še kdo spregovoriti povejte, ne, s tem je seznam govorcev zaključen. Torej, uh, bodite samo disciplinirani. Gospodija Demeri, Demera je nasleden, eh, potem gospa Flotre. Gospodija Demera, izvolite. Gracias, Hvala, gospa predsedujoča. Mm nekaj svojih idej bi podal. Prvo vprašanje je, strinjam se s Simonom, Simonom o ideji, ki jo je predstavil. Zaenkrat ni nekega učinkovitega nadzora nad agencijami. Moramo razmisliti tudi, kako bi ga bolje izvajali. Eh, trenutna eh, metoda je vljudnost. Jaz eh, bom povedal svoje, ti povej svoje, razprave pa ni. In to moramo popraviti. Glede tega, kar je povedala gospa Lamberts, gospod Kukelberg in gospod Almeida. Gospod Kukelberg, povejte, zakaj v koziv ni situation centra? Zakaj ta center ni vključen v strukturo varnosti? Drugič. Mislim, da je gospa Lambert razložila agencije in sicer še posebej tiste, ki spadajo v pristojnost našega odbora. E, pristojnost tega odbora pa so tudi temeljne svoboščine, ne samo varnost in tako naprej. In zato pod naš odbor e, ne spada sedem agencij, ampak kar enajst. Imamo nadzor oziroma morali bi imeti nadzor nad enajstimi agencijami. Gospod, e, rekli ste, legitimna oziroma demokratska legitimnost Evropola. To ste omenjali. Mislim, da je to zelo povezano z zaupanjem eh, tudi v Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Kaj ti tukaj gre za ravnotežje med temeljnimi svoboščinami in varnostjo. In v tem parlamentu, vsakič, ko govorimo o vprašanjih varnosti, moramo Eh, zraven povabiti tudi nadzornika za varstvo podatkov. Ne, ne pravim, da bi ta nadzornik prišel tudi v kozi, ampak moral bi biti obvešen o vsem, kar se dogaja v kozi, moral bi imeti podatke. Po mojem mnenju je to vprašanje zelo povezano z legitimnostjo. Ne samo legitimnostjo Europola, ampak tudi legitimnostjo kozija glede Europola, pa vsi vemo, da ima Europol lastno notranjo strukturo za nadzor nad podatki osebne narave. Vendar to ni dovolj neka notranja struktura. Potrebno bi bilo, da bi zaupanje bilo povezano tudi z potrebno transparentnostjo. Rekel sem že, zato bi bilo potrebno, da nadzornik pride v odbor, ni treba, da ima tam stalni sedež, ampak da uh, je na tekočem s tem, kar se dogaja. Hvala. Okay, Hvala, gospod Jazdemera. Strinjam se z vami, da ta situacijski centar, SICEN, že leta in leta je neznanje leteči predmet. Že leta in leta govorimo o tem, Eh, in naenkrat ima ta center 110 novih zaposlenih. Pomeni, da to ni tako neznan predmet. Sedaj pa gospa Flotr. Eh, eh, hvala. Gre za vprašanje za predsednika Kozija. Opisal je dejavnosti in projekte Kozija, Te vključujejo tudi nacionalne službe, vključno z obveščevalnimi. Kako? Pa se boste lotili praks, ki so včasih še nelegalne, to so prakse obveščevalnih služb v državah članicah. Uh, Human eh, Rights Watch je to dokumentiral ponovno. Oni govorijo o več primerih, kako so te službe, vključno s pravosodnimi službami držav članic, uporabljale pričevanja dobljena pod mučenjem. Vse v okviru boja proti terorizmu. Mislim, da je to bistveno vprašanje. Za Lizbonsko pogodbo so te agencije odgovorne za spoštovanje listine temeljnih pravic. Upam, da bo jutri odgovornost tudi pred eh, Evropske sodišče za človekove pravice. Tu se pojavlja to glavno vprašanje, to, povezano z dejavnostmi Frontexa, o tem je govoril že gospod Busutil. Na, z, z, nadzor je seveda povezan z odgovornostjo države. Frontex bo sprejemal še več pobud, poleg tega, kar dela že sedaj. Kako recimo za Frontex, pa za druge agencije? To je vprašanje tudi za komisije. Kakšne mehanizme in postopke lahko imamo, da bomo okrepili odgovornost naših agencij v zvezi z temeljnimi pravicami? Gospod predsednik Ozija, niste omenjali te zahteve v svojem uvodu. Namreč da, obveščevalne službe v naših državah članicah še vedno uporabljajo nezakonite prakse oziroma da se niso nič naučile, da so eh, da niso eh, potegnili nobenih eh, postavljanja konsekvenc zaradi svojega delovanja, ki je bilo podobno C in tako naprej. Tu je še vprašanje varovanja podatkov, torej mehanizmi in postopki. Ko boste koordinirali delo agencij, mora tudi to biti vprašanje vključeno v vaš program dela. Äh, Hvala zadnji v tem krogu, Aleksandr Alvaro. Hvala, gospa predsedujoča. Kratek bom, kajti strinjam se z nekaterimi predlogi in mnenji, kar zadeva parlamentarni nadzor. Istočasno pa mislim, da mora naš pristop biti realen. Govorimo o agencijah, v odboru za proračun, kjer sem tudi sam, sem eh, ugotovil, ko smo za agencije sprejeli proračune, v tem postopku je na nek način parlamentarni nadzor tudi vključen in obstaja tukaj mehanizem za ta nadzor. Morda bi lahko tudi član uh, Evropskega parlamenta bil član nadzornega odbora ali nečesa v teh agencijah. Imam pa kratko vprašanje za gospoda Almeido. Slišal sem te predloge uh, v zvezi z Europolom in spremembami v njem. Zanima me, ali se bo spremenil status uradnikov Europola, kar zadeva imuniteto. Na začetku vem, kako ste opravičevali to zahtevo po imuniteti uradnikov uh, Europola. Sedaj pa smo prišli do nenavadne situacije, da cela vrsta eh, podobnih uradnikov po vsej Evropi uživa ta status. Hvala. Bi gospod Kuhlberg najprej želel se odzvati? Euh, euh, Najprej delni odgovor na direktno vprašanje, ki mi ga je postavil gospod Dijas Demera. Vprašanje se je nanašalo na prisotnost sitcena znotraj kozija. Ni predvideno po pravo eh, po pravni podlagi te prisotnosti, torej omenjena eh, omenjeni sklep tega ne omogoča, ampak omogoča povabiti agencije in organizacije. Omenjajo se tri, Europol, Eurojust in Frontex. Besedilo se pet, za dne 25. aprila pa omogoča uh, vabiti še druge organizacije. Mogoče bi bo včasih eh, koristno povabiti si cen, ampak po eh, teh sklepih ni to nujno. Lahko se ga pa povabi kot opazovalca takrat, ko bi to bilo koristne. Potem naj odgovorim na vprašanje gospe Flotra. Vprašanje, ki ga postavljate, ne spada v pristojnosti kozija, kajti obveščevalne službe ne spadajo v uh, naše pristojnosti. Agencije včasih sklepajo sporazume z državami članicami in mi lahko vplivamo na pogoje, kako se sklepajo ti pogoji, ampak to se dela pod nadzorom komisije. Vaše vprašanje pa se nanaša na zakonodajo držav članic kot takih res je, da nekatere države članice nimajo istih standardov, kar zadeva način delovanja obvečevalnih služb oziroma policije, eh, nimajo enake standardov v zvedi z uporabo zbranih podatkov. Nimamo nobene komparativne študije, ampak na podlagi svojih osebnih in belgijskih izkušenj vam lahko povem tole. V Belgiji imamo zakonodajo, ki določa po eni strani uporabo posebnih eh, metod zbiranja podatkov se strani policistov in potem imamo zakonodajo, ki ureja zbiranje informacij na ravni obveščevalnih agencij. Seveda, zakonodaja ni enaka posod in vsaka država tudi nima eh, ustrezne zakonodaje, ki bi določale, kaj ali česa ne sme delati obveščevalna policijska služba. Za zaključek naj vam preberem izvleček iz eh, skupnega dokumenta štirih eh, agencij, ki določajo eh, možnosti sodelovanja in harmonizirano delovanje. V angleščini bom to prebral. Mislim pa, da bo odgovoril na vaše vprašanje. Spoštovanje temeljnih pravic izvajanje pravosodnega sodelovanja v EU. To spoštovanje temeljnih pravic pomeni informiranje vseh agencij za, prav, za, za pregon v EU. Štokholmski program podarja potrebo, da zagotovimo, da so temeljne pravice in svoboščine ne samo zaščitene, temveč da jih tudi aktivno razvijamo. Skupni pristop, kar zadeva varovanje temeljnih pravic v času trajanja vseh dejavnosti agencij za pravosodje in notranje zadeve, je torej nekaj, kar splošno velja. racionaliziran pristop mora med drugim vsebovati tudi eh, kompara, torej primerljivo spremljanje, poročanje in mehanizme za usposabljanje, torej mehanizme za vse te tri stvari. Agencije za PNZ bi lahko pri njihovem delu podpirala tudi Agencija za temeljne pravice. Ta bi morala imeti odločilno vlogo, kot je to zapisano tudi v štokholmskem programu. Hvala, to je vse. Hvala, gospod Almeida. Naj odgovorim na vprašanje gospe Flotha. Kar zadeva temeljna pravice Europol, to je agencija, ki jo najbolje poznam. V tej fazi je edina temeljna pravica, ki bi jo Europol lahko kršil, eh, pravica varovanja zasebnih podatkov. Kajti Europol je tisti, ki zbira vse podatke povezane s čezmejnim kriminalom in podobno. In Europol. Torej, imamo eh, podatke, eh, ki so kriminalni podatki in osebni podatke. Uh, Torej, Europol zbira podatke od posod cele Evrope, potem te podatke združi, potem eh, vzpostavi povezave med tem podatki, naredi analizo in potem mora to analizo uh, ponovno povezati in uh, analizo poslati policijam držav članic. Edina pravica, ki bi se lahko uh, kršila torej je pravica varstva podatkov in v tem trenutku ima Europol poseben režim. 70 odstotkov določb, ki urejajo Europol, so določbe, ki govorijo o varstvu podatkov. Se pravi, da imajo režim varstva podatka, ki je izjemno strok. Europol mo, mora eh, tudi delovati v skladu eh, skupnega nadzornega odbora in na ta način ta skupni nadzorni odbor eh, jamči spoštovanje te temeljne pravice. Zelo zanimivo je tu povedati še nekaj. Imamo eh, Lizbonsko pogodbo, ki osebuje določene omejitve v zvezi z pristojnostmi. Europol ne more dobiti Eh, prisilnih, torej pristojnosti za prisilno dolo, uh, delovanje. Sedaj smo v tej situaciji. Europol bo lahko samo agencija za zbiranje in razdeljevanje informacij o kriminalu in edina temeljna pravica, ki jo moramo zaščiti, je pravica do varstva podatkov v tej fazi Evropol nikakor ne more dobiti nobene pristojnosti za prisilne ukrepe, kajti to je tista meja, ki jo določa Lizbonska pogodba. Kar zadeva vprašanje gospoda Alvara v zvezi z imuniteto, sveda bomo to upoštevali. To bo eden od elementov, ki jih bomo upoštevali, ko gre za zakonodajno reformo. S veseljem bi jutri pri nas v komisiji pozdravili poslanke in poslance na sestanku. Komisarka Malmström je obvestila sekretarjat eh, vašega odbora, pa tudi druge, da je vključena v eh, pregled delovanja Europola, vključno z demokratično legitimnostjo. Jutri na tem sestanku bomo začeli ta postopek z nekaterimi poslankami in poslanci iz vašega odbora in to, kar želimo, je naslednje. Vi ste tisti, ki nam morate povedati, kateri so kriteriji, merila, na podlagi katerih bomo ocenjevali delo Europola glede na prihodno zakonodajno reformo. Razumem, da vas eh, skrbi vprašanje imunitete. Nekateri med vami ste se že pogovarjali z menoj in mi povedali, da je to nekaj, eh, za kar ste zelo zainteresirani. To bomo vključili. Hvala. Sedaj pa še zadnje štiri govornice oziroma govornike skupaj. Prosim, da ste glede na čas, ki nas preganja, čim bolj kratki in jedrnati. Gospod Jakolino. Hvala, bom zelo kratek. Pozorno sem prisluhnil vsem predstavitvam govornikov te večje koordinacije med agencijami, tako da bi podatki in informacije bolje krožili med njimi. Slišal sem tudi, da menite, da resnično treba ocenjevati izid dela, rezultate dela agencij. Tako kot gospod Busutil in uh, nekateri drugi, mislim, da so viri, delovni program agencij, sredstva in rezultati njihovega delovanja nekaj, o čemer mora naš odbor biti obveščen. Le na ta način bomo lahko upravili prav uh, parlamentarni nadzor nad njihovim delovanjem. Še nekaj. Vesel sem, da več pozornosti sedaj posvečajo agencije uh, nezakonitemu trgovanju z drogami. Mislim, da bi morali posvetiti več pozornosti potem, po katerih prihajajo droge v Evropo, eh, pri tem bi morali vključiti oceno eh, teh tokov v državah eh, Magreb. Več pozornosti moramo posvetiti tudi usposabljanju vodilnih v teh agencijah. Naš odbor je tisti, ki naj pomaga agencijam pri odločanju, kaj in kako početi. Na ta način bomo lahko resnično sooblikovali dejavnosti in rezultate eh, ljudi, ki delajo v teh agencijah. Konec koncev je naš input tukaj pomemben. Vendar se bojim, da bomo samo lep, uporabljali lepe fraze, eh, če države članice ne bodo bolj konkretno delovali, ne bomo dosegli cilja. Hvala. Še zadnji trije. Hello, and, um, Najprej gospod Melo. A, ne boste, gospod Brons. Hvala, gospa predsedojoča. Namesto, da bi se v celoti naslanjali na delo agencij za notranjo varnost, bi morali videti, kakšne so vzroki groženem naši varnosti. Treba bi bilo zaustaviti obstoječe bojne, ki jih vodimo v nekaterih državah eh, islama, recimo Afganistan in nehali bi morali se umešavati v notranje zadeve recimo Irana in na ta način bi se izognili nekaterim grožnjam, ki prihajajo od nekaterih, podarjam nekaterih islamistov. Drugič, eh, strankarska politika na Bližnjem shodu samo še spodbuja konflikt. Tretjič, nehati moramo uvažati ljudi iz tistih držav, ki Ehm, so zelo osredotočene na terorizem in organiziran kriminal. To so boljši ukrepi, da se pripravimo za namesto, da bolj represivne politike uvajamo v Evropski uniji. Zadnja govornica je gospa Latfej. Hvala, predsedajoča. Te vprašanje. Zanima me naslednje. Ali kozi na korupcijo, podkupovanje, gleda kot na enega od glavnih eh, tveganj notranji varnosti, eh, ne da je povezan z organiziranim eh, kriminalom. Danes sem prebrala v tem poročilu, da odbor tudi o povezavah med korupcijo in organiziranim kriminalom razpravlja. Kozi pa mislim, da bi moral se osredotočiti na korupcijo tudi v policijskih organih v EU, zlasti ko gre za mreže eh, za organizacijo prostitutk, ko gre za ustvarjanje vertikalnega sistema korupcije v okviru tako imenovanega političnega nadzora in tako naprej in tako dalje. Torej, je korupcija za vas pomembna tematika ali ne? Če ne, potem bi morala biti, po mojem skromnem mnenju. In drugo vprašanje, ali, oziroma ali boste to naredili v prihodnosti. No, drugo vprašanje, tveganja in nevarnosti. Nimam sicer podatkov pred seboj, ampak mislim, da nekateri podatki kažejo, da potekajo Eh, v svetu razprave o tem, da bi eh, članice izmenjavale med seboj podatke o tistih, ki so vključeni v radikalizacijo. Gre zlasti za nekatere centre, recimo za gibanja proti globalizaciji. No, mislim, da oni niso teroristična grožnja, ampak vseeno, manj da se tudi to vključuje. Ali torej boste izmenjavali podatke o teh eh, v grožnjah, zlasti ko gre za potencijalne teroriste ali pa kozi in drugi organi v okviru sveta zbirajo tudi podatke o eh, protestnikih različnih vrst. Hvala. Hvala, preden dam besedo govornikom tukaj za mizo. Ne vam povem, da me je sekretarjat obvestil, da bo 4. in 5. oktobra reden skupni sestanek z nacionalnimi parlamenti, ki se bo med drugim eh, posvetil tudi demokratski odgovornosti agenciji v Evropski uniji. Torej, oktobra bomo govorili o odgovornosti in delu teh eh, agencij. Gospod Almeida, nimate kaj reči? Lepo, lep sklep. Odlično. Potem pa gospod Kukelberg. Mogoče nekaj elementov odgovorov in sicer na zadnji dve vprašanji, zadnjih dveh poslank. Najprej, kar zadeva pristop eh, do boja proti fenomenu nevarnosti. Lahko vam rečem, da znotraj kozija in znotraj služb, ki so odgovorne za boj proti temu fenomenu, dajemo prednost represiji. Ne dajemo prednosti represiji, ampak preventivi. Naša politika je celovita in celostna, kot sem rekel. Gre za pristop, ki, upoštuje, ki upošteva vse vidike tega fenomena, tako da eh, se lahko z njimi tudi sooči. Na koncu eh, te verige je eh, uprava zaporov. No, ampak vse, kar pa zadeva uh, kadrovanje, sprejem ljudi, spremljanje ljudi, ki so v negotovih situacijah, tu je cela vrsta ukrepov, s katerimi se preprečuje, da bi osebe ponavljale svoja kazniva dejanja. Res je možno, da stvari ne uspejo, ampak preventiva je zelo, zelo pomembna kljub vsemu. Drugič, naj odgovorim zadnji poslanki. Vprašanje korupcije. Vprašali ste nas, ali na korupcijo gledamo kot na resno grožnjo na evropski ravni. Intuitivno lahko rečem ja. Ampak s tem bi izdal svoj intelektuelni razmislek, ki sem ga ravno kar predstavil. In sicer, ko zi bo sprejel metodologijo, ki bo temelj za oblikovanje strategije notranje varnosti. Ta strategija bo omogočila, da bomo na eh, podlagi pravih temeljev ugotovili fenomene, ki predstavljajo nevarnost in potem tudi oblikovali načine boja proti njim. To je seveda povezano z organiziranim kriminalom. 25. junija 2010 je delegacija Združenega kraljestva predlagala, da Kozi začne razmišljati o naslednji temi. Practical cooperation to tackle organized crime. Se pravi, praktično sodelovanje za boj proti organiziranemu kriminalu. Ta predlog je bil sprejet. Vse delegacije, ki so sedele okoli mize 25. junija, so sprejele ta predlog. In uh, zato se je vzpostavil tudi projekt. In na ta način se bo mogoče tudi bolje boriti proti organiziranemu kriminalu. Ampak zadnji element, omenili ste vprašanje radikalizacije, ta izraz se vam zdi nekoliko neprimeren oziroma menite, da ta izraz slabo odraža tisto, kaj želimo povezati, eh, povedati. Vprašali ste, če predvidevamo zbirati informacije kar o vseh, o demonstrantih in podobno. Res je, tu so stvari zelo, zelo občutljive, ampak izključeno je, da bi na kakršen koli način omejevali svobodo govora ljudi. In izključeno je, da bi zbirali podatke recimo o demonstrantih. Zato ne gre v tem projektu, ki ga omenjate. Ta projekt naj bi omogočil različnim službam, zlasti policiji, najti tiste elemente, ki bi lahko kazali na to, da prihaja do uh, radikalizacije. Če bi rekli, da radikalizacije ni, bi s tem zanikali tisto, kar se je dogajalo v zadnjih letih. Ne smemo si zapirati oči pred obstojem in uh, vedno večjo prisotnostjo tega. Uh, fenomena. Moramo biti pa zelo subtilni, zelo občutljivi, zelo uh, previdni pri določene vsebine tega izraza. To sem želel povedati. Zelo na kratko. To, kar hočem jaz povedati, je naslednje. Biti radikalen še ne pomeni samo zase, da si terorist potencialno ali nevarnost. Torej, radikalizacija je izraz, ki bi želela, da ga opustimo iz našega besednjaka, ker zavaja ljudje, ki so radikalni v svojem a, eh, a, eh, pogledu, stališču, recimo radikalna stranka v Italiji, to pomeni, da so nevarni sami zase, da so to že potencijalni kriminalci in teroristi. Hočem, da bi bolj natančno uporabljali terminologijo. Beseda radikalizacija je namreč zelo zavajajoča. Moram reči, da se v celoti strinjam. Poleg tega ne vem, če imate čisto prav, ko pravite, da demonstrantov ali aktivistov ne spremljajo organi pregona. O ja, to se dogaja. Vem, da ljudi fotografirajo, snemajo na demonstracijah, na protestnih zborih in tako naprej. In obstaja podatkovne baze, v katerih so podatki o potencijalnih eh, nasilnežih. No, ampak ker to danes ni tema dovolj o tem. Hvala govornikom, hvala kolegicam in kolegom ki so bili zelo disciplinirani. Nadaljevali bomo o 15. uri. Komisar De Hucht bo prišel in nam predstavil podatke uh, o uh, trgovinskem sporazumu in boju proti ponarenju, akti torej.